Bonjour, je vous remercie de prendre place. Lep pozdrav, prosim, da se posedete. Dobrodošli na prvem sestanku po poletnih počitnicah. Upam, da ste sedaj polni energije. Preden bomo šli na sprijetje dnevnega reda, naj spomnim na uničujočo. Ničujoč vihar, ki je zadev karibske države po noči, zlasti San Bartolomej in eh, San Martin, torej dva evropska otoka. Ta dva otoka sta sedaj uničena. San Martin je uničen eh, za več kot 85 odstotkov na nizozemskem delu, pa tudi na francoskem delu tu gre za leta in leta naložb v te države, ki so sedaj uničene. Letališče je povsem uničeno, telekomunikacijska infrastruktura, vse turistično, vse je popolnoma uničeno zaradi tega orkana, potem pa imamo tudi kar nekaj eh, smrtnih primerov in prepričan sem, da boste vsi solidarni z nami za to, da bomo sedaj namenili kar nekaj solidarnostnih misli in sočutja s temi evropejci, pa tudi s vsemi prebivalci na Karibih, ki so še vedno prizadeti zaradi uničujočega organa Irme. In pozval bom komisarja Junkerja, komisarko Krečo in komisarko tudi komisarja Mimico, da bi razmislil o tem, da bi vključili in porabili vse solidarnostne instrumente, da bi pomagali tem državam. Vem tudi, da bo kolega Lambert sedaj nekaj povedal o tem, prosim. E- Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Res je podobno, kot ste rekli vi sedaj. glede na to, da smo tu na tem sestanku, vidimo ta orkan Irmo, ki uničuje to regijo in se sedaj premika proti Združenim državam Amerike. Tako da imamo vprašanje za sekretarjat. In to je predvsej pomembno vprašanje. Mogoče bi lahko danes dobili nekaj informacij, mogoče analizo statusa tega, kaj se je zgodilo na teh otokih, na različnih otokih. Različna urodja moramo uporabiti. Komuniciranje je torej zelo pomembno. Sodelovati moramo s temi otoki, kaj te sodržave nimajo istih možnosti. Ne vem, če bi lahko danes dobili te informacije, da bi lahko danes dobili te informacije, Na enem izmed sestankov pa bomo preučili prihodnje korake, preden bomo šli na nadaljne postopke. Hvala. Merci. Hvala lepa. Tudi Louis Joseph bi rad nekaj dodal. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. No, dragi kolegi, jaz sem predstavnik te regije tu v Evropskem parlamentu sem seveda zelo ganjen zaradi teh eh, lepih besed, ki sem jih sedaj slišal, ki so namenjene tem ljudem, ki trpijo, ki so prizadeti zaradi teh traumatičnih dogodkov. Žal smo videli, kaj se je zgodilo ta otok. Sam Martin je uničen, 85 odstotkov otoka je uničenega. Ta orkan je divjal, veter je bil tudi zelo hiter, hitrost je bila 300 km na uro. Imeli smo tudi letalo, ki se je znašlo na vzletni stezi in zaradi 200 km na uro se je letalo premaknilo zaradi 30 metrov. Torej, tu vidite, kakšna je bila hitrost tega vetra, tega orkana ki je premikal celo letala. Slišali smo solidarnostne besede kolegov in upamo, da se bomo lahko soočili s temi izzivi. Imamo teda čudovito otoka, ki sta res čudovita, sedaj pa sta uničena in upam, da bo vse ponovno zaživelo in da bomo lahko obnovili pogoje za življenje na teh otokih sedaj. Hvala. Hvala lepa. Dnevni red bomo sprejeli z majhno spremembo. Če se strinja jo poročevalci, gospa Čofrida, gospod Kozolino, in sicer bi obrnili dne, vrstni red obravnave teh poročil, kolegice Čofrido in kolega Kozolina, mislim, da ni v govoru. Torej, osma točka bo obravnavana pred sedmo. potem zapisniki iz sej iz 19. in 20. junija, 19. junija, 12. in 13. julija so na voljo na spletu, kot običajno predlagam, da te zapisnike sprejmemo. Prav tako mislim, da lahko sprejmemo osnutek razporeda sej odbora regi za leto 2018, to ste prejeli. 20 sestankov odbora naj bi imeli. To je seveda predvsej težavno delo. Mislim, da smo našli najboljši način. S tem, da imamo en sestanek na mesec, to je bilo sprejeto avgusta in potem četrtek popovdne ni sestankov, zato da lahko vsem omogočimo, da se vrnejo nazaj v svoje regije. Sedaj pa gremo na glasovanje. Najprej peta točka, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Imate vsi kartice za glasovanje? Dobro, potem pa predlagam, da začnemo z glasovanjem. Odlično. Odlično. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis je sprejet. Takoj gremo na šesti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi kompromis. Drugi kompromis. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 13. predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlagam, da preverimo. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Gremo na predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Vzražani? Sorry. Bon. On... Amendement 19. Qui est pour 19. Predlog. Ne. Kako? 20. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Predlagam, da preverimo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. z veliko večino zavrnjeno. Sedaj pa gremo na kateri predlog? 21. 21, ja. 21. predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Predlog 26. Kdo je za? proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Mogoče lahko preverimo, ampak mislim, da je prejet. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Z veliko večino sprejeto. Kompromis šest. Ne. Predlog 27. Doj za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 33. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 33. 34 je za, proti, vzražani. Predlagam, da preverimo elektronsko pri 34. predlogu. Prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. Ne, ni sprejet. 35, to je za proti vzražanji sprejeta. Predlog 36 je za, proti, vzražanji. Mislim, da je to sprejeto. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je z veliko večino sprejeto. Predlog 37 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje elektronsko. Glasovanje je zaključeno. in poročilo naše drage predsednice je sprejeto z veliko večino čestitke. Dobro, sedaj pa gremo naprej na glasovanje poročila kolega Valkar Sela. Ali je prisoten tu v dvorani? Ja. Ne, ni prisoten. Ampak vseeno gremo na glasovanje da ne bomo izgubljali časa. Predlog ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. Ena, ena. Kdo je za? Proti? Proti? Kdo je proti temu? Prvi odstavek 1a. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog je sprejet. AMC2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tretji predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Četrti predlog, da je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 33. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7. Predlog 52 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 57, kdo je za, proti, vzdržani. Predlagam preverbo, mogoče lahko to preverimo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. Predlog je zavrnjen. 58, doj za. Proti. Vzdraženi. Predlagam, da preverimo. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. 59 je za proti, vzdržani. Predlagam, da tudi tu preverimo. Prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. Osmi predlog, kdo je za? Proti. Vzdražani. Sprejeta. Predlog devet, kdo je za? Proti. Vzdražani. Sprejet. Predlog 77. Kdo je za? Proti. Vzdražani. Sprejeta. Predlog 10. Kdo je za? Proti. Vzdražani. Sprejeta. Enajsti predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta sprejeta. Sedaj pa gremo na končno glasovanje, ki bo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. In poročilo je z veliko večino sprejeto čestitke kolegu Valkarselu. No, je... Dobro. Kolegica Džufrida je prišla v dvorano, pozdravljam jo in sedaj gremo na obravnavo njenega poročila. Kot je bilo to sprejeto, gre za konkurenčnost v regijah z nizkimi dohodki in nizko rastjo. To je prva izmenjava mnen v odboru o tem poročilu ampak kot veste, to ni prvič, da se naš odbor zanima za to problematiko. In sedaj gre za to, da se vprašamo, kako izboljšati učinkovitost kohezijske politike v nekaterih evropskih regijah. In seveda je to vprašanje tudi v samem srču prihodnje kohezijske politike. Prosim tiste kolege, ki nočejo sodelovati pri tej razpravi, da zapustijo dvorano zelo hitro da bo lahko kolegica Džufrida sedaj um, v tišini to lahko tudi predstavila. Sedaj predajam besedo pročavke, potem pa pročavcem v senci, najprej pročavka. Hvala lepa, lep pozdrav. Za začetek te izmenjave mnen bom tudi sama predstavila par svojih mislih o tej tematiki, o kateri smo se v preteklosti že bolj poglobljeno pogovarjali. Zdaj pa smo na vrsti za, na to, da bolj podrobno predstavimo tudi svoje mnenje. Komisija je pripravila poročilo. o regijah, ki ostajajo zostajajo v razvoju. Gre za 47 regij iz osmih držav. Nekako v dve kategoriji so jih porazdelili, predvsem v odnosu do tega, kakšen je njihov razvoj v odnosu do evropskega povprečja, naprimer Španija, Italija, Portugalska, Grčija. Potem je pa tu še druga skupina držav, kjer je rast nekoliko višja. Sicer je še vedno ta skupina držav oziroma regij, del regij z nizkimi dohodki in nizko rastjo, ampak v teh območjih kohezijska politika prinaša določene rezultate. Tudi tu lahko navedemo naprimer regije v Bolgariji, na Mačarskem, na Polskem in v Romuniji. V poročilu je spostavljenih nekaj ključnih dejavnikov, ki so izjemno občutljivi, zato si zaslužijo bolj poglobljene obravnave. O tem se bomo zagotovo še pogovarjali tudi v okviru tega poročila. Naprimer, izobraževanje, usposabljanje, področje zaposlovanja, to je tema stalnica, ki izpostavlja tudi nekatera boleča vprašanja. Komisija ugotavlja, da so trgi dela preveč togi, zato so neučinkoviti. Na trgih dela prevladuje kolektivno zaposlovanje, poleg tega je minimalna plača pravzaprav ovira na področju zaposlovanja. Komisija je tudi zelo kritična do tega, da se je trg dela uničil prav zaradi pogodb, ki jih sklepajo z zaposlenimi za določen čas oziroma zaradi sklepanja pogodb, ki so vezane na posamezne projekte. Je pa treba izpostaviti tudi to, kakšna je povezava med kohezijsko politiko in evropsko gospodarsko politiko. Sama bi rada tudi, zato ker sem časovno omejena, izpostavila zgolj tri točke. O tem se bomo kasneje še pogovarjali, ker želim to omeniti v poročilu. Komisija celotno svoje poročilo utemeljuje na BDP-ju in pravi, da je BDP oziroma politika na področju BDP-ja tista, ki ovira rast. Komisija pravi, da je kohezijska politika neposredno vezana tudi na javni dolg. Javni dolg pa je tisti, ki onemogoča, da bi strukturni skladi zagotavljali rast in zaposlovanje. Obveznosti, ki jih Evropska unija nalaga na področju javnega dolga, onemogočajo, da bi zagotovili več naložb. Poleg tega je naložb že tako ali tako malo, enako velja tudi za razpoložljiva finančna sredstva. Komisija tudi pravi, da bi morali lokalne in regionalne skupnosti spodbuditi k temu, da vlagajo več, vendar moramo v ta namen tudi odpraviti merila, ki so vezana izključno na nacionalni dolg. Ampak ta dolg je vezan predvsem na nacionalni proračun in ne toliko na lokalnega in regionalnega. Večkrat smo že rekli, da je stopnja sofinanciranja v okviru pakta stabilnosti tista, ki tudi ne dovoljuje dovolj obsežnih naložb. Nimamo na voljo zdaj dovolj časa, da bi se o tem pogovarjali, niti nima smisla zanavljati nedavne zgodovine v parlamentu. Primer Španije in Portugalske je namreč pokazal, kako pomembno je, da še enkrat ocenimo, kakšen je odnos med makroekonomskim pogojevanjem in kohezijsko politiko. Makroekonomsko pogojevanje je torej tisto, ki bi ga morali na novo obravnavati, zato da ne bomo kakorkoli ogrozili naložb v teh regijah, ki imajo še posebej hude strukturne težave. Pogojevanje v kontekstu kohezije in drugot je možno zgolj, če ne bomo upoštevali zgolj makroekonomskih vidikov. Kohezijska politika je vezana tudi na druge politike v Evropski uniji, nobenega dvoma ni o tem, ni vezana zgolj na gospodarsko politiko. Ampak pogojevanje je parameter, ki ga lahko upoštevamo zgolj v pozitivnem, konstruktivnem kontekstu, v smislu, da bi s pomočjo tega kazalnika spodbujali reforme. Komisija tudi pravi, da obstaja tesna povezava med kohezijsko politiko in priporočili za posamezne države v okviru evropskega semestra. Kako točno je povezana s tem, komisija ne pojasnjuje v svojem poročilu, pravi pa, da je kohezijska politika neke vrste desna roka evropskega semestra. Mislim, da bi morali ponuditi več podpore regijam, zlasti v regijah z nizko rastjo bi morali izvajati strukturnimi reformami, zato morajo biti načrti večletni in usklajeni z regijami, zato da bomo pravili dejanska posvetovanje tudi z akterji. Mi omenjamo tudi scenarije, ki bi jih lahko uporabili v tem kontekstu. Vse skupaj je vezano tudi na poročilo komisije. Dva možna scenarija najprej kohezijska politika, ki bi morala imeti na voljo več finančnih sredstev, vendar bi morali v tem kontekstu spodbujati tudi spoštovanje priporočil za posamezne države in tudi makroekonomsko pogojevanje. To se veže tako na strukturno kot gospodarsko politiko v Evropski uniji. Drugi scenarij pa je, da naj kohezijska politika ostane prednostna politika za prihodnje obdobje, kar pomeni, da moramo te politike tudi v naslednjem programskem obdobju zagotoviti dovolj finančnih sredstv. Sredstva bi namenili regijam z nizko rastjo, vsa ta sredstva bi porabljali tudi ciljno, usmerjeno in strateško, zato da bi zagotovili trajnostno vključujočo rast. Razmisliti moramo o tem, kako lahko na najboljši način zagotovimo čim večje delovanje, ki bo usmerjeno v cilje. Spodbujati moramo sodelovanje in ne usiljevanje od zgoraj na vzdolj, pri čemer moramo poštevati tudi potrebe regij. Meni je seveda ta drugi scenarij bolj všeč. Hvala lepa za vašo pozornost, se že veselim vaših pripomb in predlogov. Hvala lepa. Mislim, da je tu nekaj zelo zanimivo v tem, kar smo slišali in sicer, da ni korelacije ki bi se jasno kazala med stopnjo rasti in razvojem. Imamo lahko regije, ki imajo visoko stopnjo rasti, ampak ker imamo vendarle kar nekaj zaostankov pri razvoju in kar nekaj težav pri ustvarjanju delovnih mest. Potem pa včasih po drugi strani vidimo regije, kjer je malo rasti, pa imajo vendarle veliko bogatstva. Ampak seveda je cilj kohezijske politike prav ta da bi šli v smeri razvoja in ustvarjanja delovnih mest. Dobro, sedaj pa poročevalci v Sinci, LS, kolega Fernando. Dobro, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za to poročilo na lasno pobudo. Nekaj komentarjev pozdravljam pobudo, ki jo je predstavila gospa Krecu pred dvema letoma s pilotnimi projekti v Romuniji in na Polskem. To so pomembni praktični prispevki za to, da oblikujemo ustrezno politično strategijo za te regije. Zadeve smo razdelili v dva dela. Gre za regije, ki zaostaja v razvoju, to so regije na vzhodu in na jugu, imamo pa tudi regije z nizko rastjo. Delovni dokument komisije smo dobili aprila in to je dobra pobuda. Omenjene so zelo dobre metode, priložena je tudi ustrezna diagnoza pomagati želimo regijam, da se razvijajo in da začnejo rasti hitreje. Vendar zagotoviti moramo, da bodo lahko sodelovali tudi lokalne skupnosti in lokalne ravni. Vendar to v odboru podarjamo že odnegdaj. Še en komentar. Upoštevati moramo, da bo vsaka regija pripravila svojo strategijo za rast in razvoj. Upoštevati moramo posebne značilnosti posameznih regij, zato da bomo lahko poskrbeli, da bodo regije sprejele ustrezne odločitve. V poročilu je to dobro navedeno. Okrepiti moramo človeške vire, potrebujemo pa tudi uravnotežen makroekonomski prostor. In še tretji komentar. Na to opozarjamo že od nekdaj. Politiki morajo imeti dostop do visoko kakovostnih aktualnih podatkov, ki so sistematizirani in dobro predstavljeni to sem želel povedati. Sicer pa čestitam poročevalki. Omenil bi še regijo z nizko rastjo, to je moja regija. Bil sem tudi župan v tej regiji in poznam različne skupnosti. Mislim, da potrebujemo dobro razvojno strategijo na lokalni ravni. V mestih je razvoj zastavljen drugače in v dokumentu je to tudi zapisano. Navesti bi že le v nekaj, kar sem povedal pred letom in pol. Urbana agenda in agenda za regije z omejeno rastjo morata biti povezani. Cili regionalnega razvoja morajo vključevati trajnostni razvoj. To velja še posebej za srednje velika mesta in za regije ter skupnosti. Upoštevati moramo realno stanje v mestih, vendar Zelo pomembno je tudi, da pripravimo specifične politike za razvoj redko poseljenih regij. To sem zdaj citiral. Če zdaj nekaj ni bilo specifično omenjeno, mislim, da lahko povem, da poročilo upošteva specifične probleme posameznih regij, zagotoviti pa moramo, da bomo imeli vsa potrebna sredstva za to, da bi lahko pomagali pri razvoju regiji. To poročilo bo pomagalo pri razpravi o koheziji in tudi v razpravi o tem, kakšne politične ukrepe potrebujemo. Hvala. Merci, Hvala, dragi kolega. Sedaj pa socialisti. Ja, vielen Dank, uh, Herr Vorsitzender. Uh, ich Hvala, gospod Krel. Podpiram poročevalko, predvsem kar je dejala, imam pa nekaj vprašanj. Obstajajo razlike med regijami, ki zaostajajo v razvoju. Pri pripravi poročila in pri sodelovanju s komisijo me zanima, ali ste razmišljali o tem, kaj bi lahko storili za tiste regije, ki že dolgo leta prejemajo pomoč z evropske ravni, pa jim vendar ni uspelo doseči občutnega napredka. Kohezijska politika je zastavljena tako, kot je, ampak mi bi morali pomagati dati zagon. Naprimer, Sicilija. Sicilija že desetletja dobiva veliko sredstev, pa vendar jim očitno ne uspe narediti koraka naprej, dobiti zagona. Zanima me, kaj to pomeni za nas. Bi morda morali razviti specifične programe ali bi morali bolj intenzivno sodelovati s posameznimi regijami, zato da bi lahko pomagali pri pripravi razvojnih strategij za te regije. To me zanima in lepo bi bilo, če bi lahko pripravili odgovore v zvezi s tem v poročilu, kajti doma me ljudje vedno sprašujejo o tem. Torej, ljudi zanima, kako bi lahko regijam dejansko pomagali, ne pa da samo mečemo denar tja. Denar je namreč vedno vprašanje pri teh zadevah. Zanima me torej, ali je. Uh, mogoče da bi v poročilu lahko zapisali, kaj bi lahko mi storili za to, da bi pomagali tem regijam v okviru kohezijske politike. Hvala. Hvala, Ikara. Kolegica Tomašič ni tu. Alde. Ja, danki fušecer. Kolega Vinton Bern. Hvala lepa, gospod predsedujoči hvala komisiji za ta delovni dokument, kajte mislim, da imamo tu nekaj zelo pomembnih sporočil, ki jih tudi sam slišim že nekaj let in tudi omenjam jih že nekaj let. Glavno sporočilo je predvsem to, da če želimo imeti rast in če želimo izboljšati strategijo v regijah, potem res potrebujemo strukturne reforme. To je najpomembnejše to kolegica Krivl pravi, da moramo preučiti, kaj treba postoriti. Ja, sam bi rekel, da je odgovor ta, da imamo podporne strukturne programe, da izvajamo reforme. Poleti smo videli to pismo, glede tega, da je bilo sproščeno veliko sredstev iz teh programov strukturnih reform, tako da bi rad slišal obrazložitev komisije glede teh naložb, glede izboljšav ker je to pač bistvo pri obravnavi teh vprašanj, teh prizadetih regijah. Tudi reforme na trgu dela, tudi to je pomemben povdarek poročilo. Mislim, da smo tu videli, da je reforma trga dela bistvena. Tudi v Franciji, pri vas recimo imate reformo na tem področju, upam, da bo delovala, čeprav ne moremo dejansko govoriti o tem, da tam regije zaostajajo. Seveda Francija tudi ni država z nizkimi dohodki. In drugo, če poslušam poročevalko, se zdi, kot da je to nek delovni dokument komisije, ampak jasno je, da je makroekonomski okvir odločilen za to, da dobimo rezultate po teh naložbah. Komisija tudi seveda pravi, da moramo imeti tudi močno povezavo z evropskim semestrom, z evropsko kohezijsko politiko, to drži in sam bi ponovil to, kar piše v dokumentu komisije, makroekonomsko pogojevanje je tu bistveno. Torej, poročevalka Mogoče bi lahko pri prihodnem delu skušali povezati te dokumente. Kajti komisija je recimo ta svoj delovni dokument sestavila zelo objektivno. Vedno se vračamo nazaj na to makroekonomsko pogojevanje. To bo vedno v ozadju. In potem imamo vse te naložbe. Upamo, da bomo imeli tudi donos. In zato imamo vse te programe. In sedaj še na koncu zanja pripomba. Tu se bom ustavil. Podaril bi to, kar so rekli tudi drugi. Če želimo imeti rast v regijah, potem moramo pravčevati tudi pametno specializacijo. Vlagati moramo v to, da imamo več spretnosti. Spretnosti ljudi na trgu dela. Lahko seveda vlagamo v infrastrukture, Ampak po letu 2020 bomo še naprej črpali sredstva iz kohezijskih sklanov, potem bomo dajali veliko sredstev v omrežje TNT in veliko sredstev je komisija uložila v te regije, ki zaostajajo. In potem imamo tu na seznamu tudi organe, ki morajo začeti doma počistiti mora pred lastnim pragom, graditi moramo na upravnih zmogljivostih. Potem, pravni postopki. Tu morajo pristojni organi v regijih odigrati zelo pomembno vlogo. To je vse, predsedujoči. Hvala lepa. Hvala. Gue. Kolega Dimitris. Hvala lepa, predsedujoči. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό. Hvala lepa, predsedujoči. Gre za temo, ki je seveda zelo pomembna. Regije, ki imajo nizke dohodke in nizko rast, so tu v spredju. Kaže se jasne potrebe po tem, da moramo izboljšati urodja in vire, ki jih ima na voljo Evropska unija, da bi zmanjšala neenakosti. Tako da bi se rad zahvalil poročevalki, ker je dala to nam v razmislek. Naj spomnim. Tudi kolega liberalca iz Nizozemske, da imamo tudi EPSI posojila. In Če govorimo o teh naložbah, s katerimi naj bi podpirali delovna mesta, zaposlovanje, inovacije, raziskave v teh regijah z nizkimi dohodki in nizko rastjo, je bolje, da vlagamo v to, kot pa v neke drage avtoceste. Recimo na nizozemsko Nimči vlagajo to. Ali želite to imeti? Ali želite temu posvečati sredstva za avtoceste? Mi tega ne potrebujemo. Naj omenim recimo eno številko statistični podatki kažejo, da imamo sredstva, ki se namenjajo raziskavam in inovacijam. In ta sredstva so v 70 odstotkih namenjena v srednji in severni Evropi, 11 odstotkov gre južni Evropi in le en odstotek je namenjen v vzhodni Evropi. Torej, tu vidite, da to spodboja beg možganov iz vzhodne in južne Evrope in s tem se potem te regije še slabše razvijajo in že tako imajo nizke dohodke in nizko rast. In če smo tu zelo iskreni, lahko rečem, da imamo te regije z nizko rastjo, ki se nahajajo predvsem na jugu Evrope. To je pač tako. In potem imamo regije z nizkimi dohodki, ki so predvsem na vzhodu Evrope. Ali bomo kaj storili za to, da bi zmanjšali neenakosti, ali pa bomo rekli, ja, preveč sredstev porabljamo za podporo teh regij, manj moramo porabiti za te regije. Ne, mislim, da kohezijska politika ne sme popuščati tu. Prav nasprotno, okrepiti moramo kohezijsko politiko in za takšne regije je treba črpati še več sredstev. Seveda moramo paziti na to, da smo varčni z denarjem seveda moramo zelo dobro namensko namenjati ta sredstva, ampak potrebujemo jasna pravila, jasen nadzor in pomembno je, da oblažimo tudi vse birokratske postopke za to, da se lahko ta sredstva izrabijo dobro prebivalstva. Kaj ti ne sme se zgoditi, da nas vodijo slabi cilji. Recimo primer Rodusa in Kosa, to sta dva otoka v Grči, kjer imajo kar nekaj prihodkov zaradi turizma in to bi nekoliko boljše življenje kot recimo pri meni, v moji regiji, ampak nekateri Grči nima takšnih prihodkov, nekateri otoki imajo nižjo rasti, potrebujejo več sredstev. Ali bomo sedaj obsodili te otoke, da morajo stati na sedanjih ravneh ali nekaj, bomo sprejeli dobro odločitev in presegli to politiko, da bomo videli, kje imamo te regije z nizkimi dohodki in nizkimi rastmi, kajti to je zelo pomembno. Regionalni odbor mora še bolj spodbojati k temu, da bi vlagali potrebna sredstva, potrebna urodja za tede vrsti regije tako ko gre za EFSI sredstva, kot tudi za obzorje 2020. Sicer se bomo tu pogovarjali na dolgo in široko, usporedno bomo imeli razvojno politiko v regiji, kohezijsko politiko, ki bo vedno slabša. Hvala poročevalki in poročevalki bi rad rekel, da naša politična skupina seveda sledite perspektivi, da bi sodelovali s vsemi političnimi skupinami in da bi imeli takšno poročilo, da bi lahko imeli veliko podpore. Hvala lepa. Zeleni. Brunis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Prepričan sem, da je to vprašanje zelo pomembno za solidarnost v Evropski uniji. Konkurenčnost moramo zagotoviti v Evropski uniji in od tega je odvisna prihodnost Evropske unije. Obstajajo velike razlike med različnimi regijami na področju prihodkov. kar zadeva BDP, naprimer. In to povzroča notranje migracije v Evropski uniji. Prepričan sem, da veliko več stane, da gradimo novo infrastrukturo v regijah, kjer se nastanijo migranti, kot če bi gradili infrastrukturo v regijah, iz katerih se ljudje izseljujejo. 47 regij obstaja v osmih državah članicah, ki imajo nizke prihodke in nizko stopnjo razvoja. ne smemo pozabiti, da obstajajo regije, ki se s pomočjo evropskih sredstev hitro razvijajo. Ozorni moramo biti na to, da bomo probleme zadevnih regij rešili. V poročilu komisije se to prav tako izpostavlja. Prepričan pa sem, da bi lahko povezali težave v razvoju določenih regij tudi z zmogljivostmi na področju uprave. Načrtovanje pomoči EU bi morali ustrezno zasnovati. Prepričan pa sem, da se regije in države članice spopadajo z specifičnimi izzivi. Analizirajo se razlogi za to, obozarja se na različne vrzeli, naprimer na področju izobraževanja in tudi na drugih področjih. Pripričan sem, da je ta analiza korak v pravo smer. Zato bi morali komisijo spodbuditi k temu, da bolj poglobljeno oceni možnosti in tveganja. Ta ocena bi morala biti redno aktualizirana. Prav tako ne smemo pozabiti, da je konkurenčnost odvisna ne samo od podpore EU, ampak tudi od pravnega reda v državah članicah. Zato moramo razmisliti o tem, kaj so razlogi za to, kako bi lahko določene države članice spodbudili k temu, da upravijo domačo nalogo, domačo nalogo, ki so jo druge že upravile zelo dolgo časa nazaj. Opozoriti želim še na nekaj, česar poročilo komisije ne navaja. Gre za nekaj, kar je mogoče prebrati v poročilu Evropskega parlamenta. Namreč gre za razlike v razvoju v posameznih regijah znotraj posameznih držav članic. Statistični podatki, ki jih imamo na voljo, ne izražajo v celoti teh notranje regionalnih razlik, zato želim Evropsko unijo opozoriti naj na to ne pozabi. Obsto, obstajajo določene države, članice naprimer, ki se obravnavajo kot ena regija, čeprav obstajajo velike razlike. Torej, ta problem je prav gotovo aktualen. Hvala. Hvala. Grazie, presidente. E, grazie alla relatrice. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalki. Danes govorimo o regijah, ki zaostajajo v razvoju in sicer na podlagi poročila, ki ga je pripravila komisija. 47 regij v osmih državah Italiji, Grčiji, Španiji, Portugalski, Romuniji, Bolgariji in Polski doživljajo nizko rast in imajo nizke dohodke. To so vse regije večinoma z vzhodnega dela Evrope. Naprimer, to so regije z nizkimi dohodki. V drugih delih Evrope imajo regije bolj nizko rast, naprimer v Portugalski, Italiji, Španiji in Grčiji. Mi želimo, da bi na regionalni ravni izvajali strategije tudi s pomočjo evropskih sredstev. Potrebujemo pa seveda ustrezne odgovore za večletno obdobje. Komisija izpostavlja gospodarsko krizo, ki traja že več kot deset let in ki prinaša makroekonomska neravnotežja in ogroža tudi kohezijsko politiko. Potem je to nizka stopnja brezposobnosti, pa tudi nizka stopnja visokošolske izobrazbe pri državljanih, potem so to nizko razvite regije, pa tudi omejeni upravni in drugi veri. Še posebej velik problem je beg mladih, še zlasti izobraženih mladih iz teh regij, se pravi, prišlo tudi do demografskega paca. No, vse zadnje pa te regije doživljajo tudi padec, kar zadeva naložbe javne in zasebne. To so argumente, ki jih komisija izpostavlja kot razloge, zakaj prihaja do teh zamud. V nekaterih regijah ni na primer niti ustrezne infrastrukture, zlasti v podeželskih regijah, kjer se ukvarjajo večinoma s proizvodnjo monokultur. Ponekod je pomankljiv tudi človeški kapital. Ampak komisija vedno znova pade v isto past in naredi isto napako. Pravi, da bi kohezijsko politiko morali povezati s strukturnimi reformami in z evropskim semestrom, zlasti na delovnem področju. V zadnjih treh letih smo večkrat opravili razpravo na to temo in resnično ne razumem, zakaj tudi po tej farsi, ko so nalagali ničelne sankcije Španiji in Portugalski v lanskem letu, še naprej ustrajamo pri tem členu 23 oziroma pri podobnih mehanizmih, ki samo poslabšujejo situacijo. Prihajam iz ene od regij, na jugu Italije iz Apulje. To je ena od teh regij v zaostanku. 18 strani je dolgo poročilo, ki so ga pripravili za našo regijo. V Italiji je Naprimer, v obdobju 2008-2014 bilo 27 odstotkov manj naložb, tudi BDP je bil zgolj na ravni 4 odstotkov, kar je 2 odstotka pod evropskim povprečjem. Na desetine milijard evrov smo prejeli v okviru kohezijske politike ampak dejstvo je, da politiki in vodje na nacionalni, regionalni, lokalni ravni kažejo, da so nesposobni uporabiti ta sredstva. Tudi Evropska unija bi morala storiti več, no se zadnje smo v Evropskem parlamentu. Evropska unija je naložila pravila glede primankljaja in dolga, ampak ta pravila so bila kontraproduktivna. Komisija ugotavlja, da je prišlo do niže stopnje naložb. Ne vem, zakaj ne bi potem povečali stopnjo sofinanciranja za te projekte, ki se financirajo strukturnimi skladi in zakaj te stopnje sofinanciranja ne bi upoštevali tudi pri izračunavanju izpolnjevanja pogojev v kontekstu pakta o rasti in stabilnosti. V obzorju 2020 smo navedli več ukrepov, kako bi lahko to izboljšali. Mislim, da kaznovalna politika ni ustrezna. Institucionalna in administrativna realnost v Italiji ni dovolj dobra. Poleg tega prihaja do korupcije. Vedno skušamo vzpostaviti ravnotežje. Mislim pa, da bi pri poenostavitvi morali storiti več za to, da bi imeli več avtonomije pri delovanju, pri nadzoru, pri revizijah in pri izdajanju potrdil. Bomo pa seveda vložili predloge sprememb na poročilo. Kolegica Džufride, hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Imamo še osem govorcev na seznamu, potem pa bomo poslušali še komisijo in poročevalko. Prosim da ste kratki in jedrnati. Žulo? Oui, merci, euh, ja, hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalke za njeno delo. In to poročilo komisije je dobro poročilo, čeprav obžalujem, da nikoli ne omenjamo tudi tiste najbolj oddaljene regije. Komisija nikoli tega ne omenja, čeprav vemo, kakšna je situacija in te regije si zaslužijo podporo. Vrnil bi se na dvoje, kar je med drugim pomembno v tem poročilu. Najprej na to, koliko mesta namenjamo temu pojmu ločevanja. To je pomembno. Še naprej moramo iti naprej glede tega ločevanja, kajti pogosto menjamo tudi to temo, kako kompleksna je ta kohezijska politika in ta kompleksnost je nastala tudi zaradi tega, ker je intervencija vedno poenotena pri programih, pri regijah. In tu vidimo pomembno lekcijo pri tem poročilu komisije in sicer, da moramo napredovati tudi pri teh ločevanjih obravnave regij in ne na ravni držav, kajti Eh, vemo, da imamo lahko znotraj ene države zelo velike razlike med regijami. Recimo v Franciji imamo velike razlike med uh, Pariško uh, regijo ali uh, Majotom. Torej, tu imamo veliko razlik in treba je delati na tem pri prihodnje kohezijske politike. Potem pa drugo, kar bi rad omenil, pogosto omenjamo tudi te kazalnike pri kohezijske politiki v poročilu komisije vidimo, da je tu kar nekaj vidikov, ki se upoštevajo, gre za dinamiko, tendence, ne gre le za statistične podatke. Torej, mislim, da moramo upoštevati tudi to dimenzijo. In še zadnja točka. Pri tem poročilu moramo omenjati razlike med vsemi temi oddaljenimi regijami. Torej, zdi se mi, da se moramo osredotočiti teh prihodnjih razpravah na te smernice, ko bomo pripravili to kohezijsko politiko. Hvala lepa za te zelo zanimive pripombe. Janski. Hvala, gospod predsedujoči. Regije v Bolgariji so omenjene v poročilu komisije. Sam sem bolgar, zato bom nadaljeval v bolgarščini. Kolegice in kolegi. Mislim, da se ne upošteva dovolj specifičnosti problema regij, skat, eh, regij in problemov, s katerimi se te regije soočajo v vzhodnji Evropi. Kaj je problem? De regije so bile v veliki meri deindustrializirane. Predtem so bila tam velika podjetja, velike strukture z veliko izvoza, naprimer kemična industrija, strojegradnja, pa tudi prehrambena industrija. Ta industrija je zagotavljala delo več deset tisoč delavcev. Ker se je ekonomski in socialni sistem zelo spremenil, je pri teh regijah prišlo do nazadovanja v gospodarskem smislu. Zato mislim, da bi morali biti pozorni na besedilo v pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 174. Tam je navedeno, da mora kohezijska politika biti namenjena reševanju problemov regij v tranziciji. To pomeni, da morajo ukrepe in instrumenti namenjeni tem regijam upoštevati njihove specifične značilnosti. Zato nasprotujem predlaganemu pristopu, torej več strukturnih reform, makroekonomsko pogojevanje in tako naprej. To naj bi zagotovilo več naložb. Ne gre za to, da teh ukrepov ne potrebujemo. Gre za to, da ti ukrepi niso zadostni in ne bodo koristili, če ne bomo imeli politike namenjene temu, da bi tam oblikovali nove industrije, ob upoštevanju realnosti seveda. Če tega ne bomo storili, bomo še enkrat razočarani. Komisar Oettinger je v svojih predstavitvah, vključno z kohezijskim forumom pred poletnim odmorom, izpostavil naslednje. Poskusil je odgovoriti na vprašanje, ki ga je zastavila kolegica Krel. Vprašanje je bilo, kam izgine denar v teh regijah. Rekel je, za vsak evro, ki ga uložimo, 60 centov gre nazaj v Nemčijo in druge zahodne, bolj industrializirane države zaradi zasnove projektov in zasnove izvajanja projektov. To je sicer dobro za javno mnenje v njegovi državi, vendar govori o tem, da nekatere regije zaostajajo v gospodarskem razvoju in na tak način bodo še vedno zaostajale. Pet razlogov, ki jih omenja komisija, ne upošteva teh specifičnih značilnosti. Zato predlagam, da nadaljujemo in poglobimo analizo, kako bi lahko te razlike premustili. Mislim, da je nujno, da se bo kohezijska politika nadaljevala po letu 2020 in da bo to še naprej politika javnih naložb. Javnih naložb, ki se bodo posvečale ciljno usmerjenim politikam. S tem pa je treba povezati tudi finančne instrumente, EFSI, zasebne naložbe in tako naprej. To morajo pa podpirati sveda dobro zasnovane politike. Tukaj bom končal. Sicer se bo delovna sila še naprej selila iz vzhoda v srednjo in zahodno Evropo z vsemi s tem povezanimi problemi. Seveda, hvala. Hvala lepa. Kolega podpredsednika Rimov, hvala lepa, gospod predsedujoči. Če si zastavimo vprašanje, zakaj regija zaostaja v razvoju, potem zato obstaja več razlogov. Komisija je pač omenila samo nekatere. Ampak morda bi nekaj povedal v zvezi z analizo vzrokov za to. Šele če poznamo vzroke, lahko najdemo rešitve. Institut za gospodarske raziskave v Leibnicu je poskusil odgovoriti na to vprašanje. In ta institut je prišel do zelo nenavadnega rezultata. Namreč, zaostanek v razvoju pogosto izhaja iz tega, da regija, ki meji na regijo, ki prejema spodbudo, pogosto zaostaja, pogosteje kot regije, ki ne mejijo na druge zaostale regije. Regije, ki konkurirajo na področju pomoči, rastejo počasneje. To je res presenetljivo, ne vem, ali je to sploh mogoče. In zanima me, ali je komisija to upoštevala pri svojem poročilu. In še en zaključek je v analizi tega instituta, namreč, kjer se pojavijo grozdi, potem se pojavijo strukturne ovire in te strukturne ovire je treba odpraviti, preden lahko spodbujanje in pomoč sploh delujeta. To je res presenetljivo, mislim, da bi to morali upoštevati v svojem razmisliku. In zanima me, ali komisija pozna to študijo. In drugič, to je tudi sporočilo gospe Čufridi, da si poročilo pogleda, lahko ji ga pošljem, zato da bi lahko obogatila svoje poročilo. Zanima me, ali ima ta institut prav in če ima prav, me zanima, kakšne instrumente moramo razviti, zato da bomo lahko denar, ki ga vlagamo, uložili smotrno. Veliko denarja tja pošiljamo, seveda pa bi si želeli, da bi imeli še boljše rezultate. Hvala. Najlepša hvala. Lambert. Hvala lepa. Na kratko. Samo da dodam nekaj komentarjev. V razpravi govorimo o politiki za to obdobje. In pojavljalo se je nekaj razmislekov o tem, ali bi naj še vedno vlagali denar v te regije, ki ga potem samo potratijo. Druge regije pa so na poti konvergenci. Zanima me, ali bi lahko dobil odgovor na to v razpravi. Nekatere politike morda oziroma nekatere regije potrebujejo prilagojene politike. Najti moramo ustrezne argumente, kako pomagati regijam, ki zaostajajo v razvoju. Imam predlog v dveh delih. Prvič, Imamo programe strukturnega razvoja, v to smo uložili denar. Zagotovili pa smo posebno podporo za regije in države članice. Gre za denar v okviru tehnične pomoči. Samo države članice lahko to spremejo. Države lahko dobijo podporna sredstva, pa tudi države same imajo denarja. To bi lahko bila pozitivna spodbuda, če želimo okrepiti zmogljivosti. In drugi element, zakaj ne bi pripravili bolj prizemljenega instrumenta, zato da bi se regije lahko povezovale med seboj. Regije, ki imajo težave v razvoju. Povezovale pa bi se lahko tudi z regijami, ki jim gre dobro, zato da bi imeli trojke regij, regije bi se povezale, učile bi se druga od druge in to bi morda lahko bila evropska pobuda. Na kitajskem se dogaja prav to. Mesta in regije se povezujejo. Če nekemu mestu ali neki regiji gre dobro, se poveže z drugimi in tako naprej. Ne vem, kaj pravi komisija. Ne moremo kar reči, ne, ne gre vam dobro. Mislim, da potrebujemo nov instrument. Trijo, trojko regij, to bi bila dobra zamisel. Merci beaucoup. Najlepša hvala, kolega Papadakis ki ga očitno ni v dvorani oziroma je. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da mislim, da je ta tema in da je to poročilo v zvezi z rastjo. Ampak rast za koga? Za podjetnike, za ljudi ali za koncerne? če želi biti koncern konkurenčen, potem regija in delavci od tega ne morejo imeti veliko. Pravice delavcev in pravice ljudi se s tem omejujejo, zato ker pač koncerti želijo veliko zaslužiti. Omenjene so bile nekatere regije v Grčiji, ki naj bi bile dobro razvite. No, tam smo imeli potres, veliko je bilo materialne škode. Gre za otok, ki gospodarsko dobro raste, tako kot vi to opredeljujete. Po drugi strani pa imamo Rodos. Tam je veliko koncertov, ki veliko zaslužijo, veliko je turizma. V zadnjih letih smo želi rekorde, ampak leta 2013 so bile tam poplave za veliko škode. Zakaj to omenjam? Sanacija škode zaradi poplav in potresa ni prednostna naloga koncertov, ki želijo samo služiti. Prav tako to ni prednostna naloga lokalnih politikov. Zato se razlika v interesih še vedno nadaljuje. Tukaj se omenja pomankanje prožnosti, zato ker obstajajo kolektivne pogodbe. Oprostite, a zdaj ne bomo smeli več imeti kolektivnih pogodb samo zato, da bomo imeli atraktivne pogoje za podjetja. To so teme, o katerih moramo razmisliti, kakšne so linije v Evropski uniji, Tudi v Franciji, naprimer, zdaj obstajajo masovna odpuščanja, kolektivne pogodbe se omejuje. Francoska vlada pač stopa po tej poti, ampak to so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Poskrbeti moramo, da se bodo delovci lahko borili za svoje pravice, ne samo za pravice koncerna. Hvala. Hvala lepa, Louis Joseph. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem kontekstu gospodarske krize, ki traja že nekaj časa, poznamo tudi regije, ki rastajo. Zato se mi zdi, da je pravo vprašanje, ki ste ga izpostavili tudi vi. Kakšni so vzroki? Ali so konjunkturni, ali so strukturni? Tudi na ultraperifernih regijah se soočajo s podobnimi vprašanji. Ampak pogledajte si, kaj se je zgodilo na otoku San Martin v enem dnevu, čez noč. Vsa prizadevanja so bile enostavno odplavljena. Mislim, da se premalo pogovarjamo o ultraperifernih regijah, ki imajo strukturne težave, ki imajo tudi druge težave, soočajo se z različnimi izzivi, tudi podnebnimi in mislim, da na to večkrat pozavimo v naših razpravah. Komisija je v svojih poročilih in mnenjih vedno nekoliko splošna. Je pa lani objavila poročilo, v katerem je opisala tudi to, na kakšen način je treba voditi kohezijsko politiko v regijah z nizkimi dohodki in nizko rastjo. Navedla je tudi nekaj primerov. Naprimer, povečati je treba naložbe v skupnosti in izobraževanje, okrepiti institucionalno strukturo, spodbuditi tudi podjetniški sektor, vzpostaviti boljše gospodarske pogoje, ampak konkretno bi morala komisija razmisliti tudi o tem, ali lahko ponudi zadovoljive rešitve, s katerimi se bomo lahko soočili tudi s temi izzivi, da bodo tudi te regije, ki imajo težave, lahko našle pot ven iz težav. To bi si sam želel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 prisluhnil sem vam in povedati želim, da imate vsi prav do določene mere. In vse to, vse te komentarje bi lahko vključili. Ampak mislim, da je gospod Van Miltenberg v zadnjem komentarjev povedal, da bi morali preučiti predvsem odgovornost regionalnih in lokalnih oblasti. Mislim, da je to ključnega pomena, kajti pogosto je Evropska komisija tista, ki želi biti pametnejša od regionalnih oblasti. in zaradi tega potem regionalnim oblastem nalagajo, kaj naj bi te oblasti storile. Še posebej v primeru regij, ki najbolj zaostajajo, poskušamo tem regijam usiliti enak model razvoja. Te regije morajo potem sprejemati ukrepe in jih izvajati, za katere niso prepričane, da bodo delovali, potem pa jih čakajo še revizije. Mislim, da bi morali bolj zaupati lokalnim in regionalnim oblastem, kaj ti te morajo prevzeti odgovornost. Seveda potem lahko preverimo, ali so ustrezno ravnale ampak vedeti moramo, da obstajajo razlike v okviru držav članic samih. Naprimer, regija Ile-de-France v Franciji, to je regija okrog Pariza, ima drugačne potrebe kot jug Francije. Enako velja za Polsko. Na vzhodu in zahodu imamo različne modele razvoja. Zato mislim, da bi morali bolj zaupati regionalnim oblastem in lokalnim oblastem, dati bi morali več odgovornosti. Mislim, da jih ne smemo siliti, da sprejemajo ukrepe, ki jih nalagamo od zgoraj. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Veliko veselje nam je, da je z nami tudi generalni direktor direktorat regijo. Hvala lepa, da ste z nami. Komisija je bila večkrat nagovorjena v tej razpravi, zato vam predajam besedo, zato da odgovorite na zastavljena vprašanja, pa tudi zato, da predstavite stališče komisije o poročilu naše kolegice. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskusil bom biti čim krajši. Najprej želim povedati, da komisija ve, da je to vrstna razprava pogosto občutljiva. V poročilu smo poskušali biti čim bolj objektivni, čim bolj jasni in neutralni. Po drugi strani pa se seveda ne izmikamo pomembnim razpravam. To je pomembno v okviru kohezijske politike, pa tudi v kontekstu gospodarskega razvoja širše. Mislim, da bi morali o tem govoriti. Številni poslanci ste povedali, da poročilo izpostavlja pomembne razlike v regijah na vzhodu in na jugu. Izbira pragov je bila sprejeta v okviru komisije. Nekateri poslanci ste izpostavili najbolj oddaljene regije, tem bo namenjeno posebno sporočilo, kmalo ga bomo predstavili. Povedati pa želim, da na področju regij, ki zaostajajo, opravljamo zanimivo delo, še posebej, kar zadeva vzhodno Slovaško. Statistično je Slovaška sicer izpadla, ampak veliko zanimivega dela se izvaja na terenu. Slovaška vlada sama tam opravlja veliko dela in povedati sem torej želel, da delamo še več, ne le to, kar je vključeno v to poročilo. Vendar v poročilu je jasno navedeno, da se izzivi, s katerimi se regije soočajo, raztezajo onkraj kohezijske politike. Zato smo poskusili vključiti regionalno raven, vpliv makroekonomskega okvira, strukturne reforme, pa tudi učinek kakovosti upravljanja na učinkovitost naložb. Po našem mnenju poročilo dokazuje, da bodo naložbene politike dosegle rezultate le če bo zagotovljeno gospodarsko okolje, ki spodbuja rast in naložbe. Še nekaj želim povedati, s tem se strinjam za veliko komentarji, ki smo jih slišali, namreč politika ne more biti univerzalna. To ne deluje ne na evropski, ne na nacionalni ravni. Eden od poslancev je izpostavil, da lahko obstaja velike razlike tudi znotraj regij samih. To so elementi, ki jih preučujemo zlasti v nekaterih pilotnih projektih, ki jih izvajamo skupaj s Polsko. Tam, na primer, več pozornosti namenjamo občinski, mestni ravni, preučujemo strukturne elemente, ki se razlikujejo med posameznimi občinami. Ampak vidimo lahko, da poraba denarja na pravih projektih in na pravih regijah ni dovolj za to, da zagotovimo rast in delovna mesta. Zato povdarjamo, da morajo biti zagotovljeni ustrezni predpogoji, da bi odpravili trdovratne vrzeli in da bi rešili elemente ki predstavljajo težave na področju upravljanja v posameznih področjih. Oktobra bomo predstavili zadnjo različico indeksa kakovosti regionalnega upravljanja in to je eno od področji, ki je povezano s tem, s čimer se ukvarjamo danes. Dve specifični vprašanji smo slišali. Eno je bilo v zvezi z poročilom instituta, v zvezi z učinkom na regije, ki zaostajajo in njihovo konkurenčnost v zvezi z drugimi regijami v soseščini. To poročilo poznamo, preučili smo ga, povedati pa moram, da imamo drugačna mnenja v zvezi s tem, kako so o zadnje gospodarske podatke uporabili in izračunali. Ampak Povedati je treba, da so uporabljali podatke iz leta 1997 do 2007. Mislim, da je od takrat prišlo do velikih razlik, zato njihovo delo morda ni tako aktualno kot naše v zvezi z regijami, ki zaostajajo. Na koncu še gospod Van Nistelrooy in poziv k sodelovanju na regionalni ravni, s tem se strinjamo. Na nizozemskem in v Romuniji obstaja veliko sodelovanja na regionalni ravni, naprimer. ampak to moramo še poenostaviti. Zagotoviti moramo, da bodo regije lažje sodelovale in da se bodo lahko izmenjali strokovno znanje lažje. In to je eno od področji, ki ga bomo obravnavali v prihodnosti. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Preden predam besedo poročevalki, bi tudi sam izrazil na kratko mnenje o tej temi. Razprava, ki je potekala, je bila izjemno bogata. Pravzaprav je izpostavila vsa vprašanja, ki se zastavljajo v kontekstu kohezijske politike. Druga pripomba. Vidimo, da obstajajo razlike med pogledi kolegov, ampak vsi si želimo, da bi izpolnili kohezijske cilje in tudi cilje z področja razvoja. Kolegici poročevalki bi rad povedal, da merila in sama stopnja rasti sami po sebi ne predstavljajo ciljev kajti ne obstaja vedno očitna povezava med stopnjo rasti in stopnjo razvoja. Cilj pa je, da zagotovimo razvoj in zaposlovanje. Prihajam iz regije La Reunion. Pred krizo, ki je nastopila leta 2008, je bila stopnja rasti nekje 6 odstotkov. Kljub temu je ta eh, država še vedno precej v zaostanku, kar zadeva razvoj polovica prebivalstva tam živi pod pragom revščine. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da v evropskih politikah, pa naj se gre za kohezijsko politiko ali druge politike, ne sme več biti enoznačnih odgovorov za zelo raznolike situacije. Upoštevati moramo specifične lastnosti vseh regij, ne samo ultrapernih regij. Pri vseh regijah moramo upoštevati njihove posebnosti. To bi lahko bil ključ za oblikovanje ustrezne regionalne politike. Na koncu pa naj podarim še to, da se mi zdi, da premalo ustrajamo na tem, kar je omenila tudi Konstance Krel. In sicer na predpogojih. Države članice bi morale zagotoviti vse predpogoje za to, da bi lahko tudi evropske politike delovale uspešno. Mi izvajamo politike na terenu, ki ni najbolj ugoden za to, da bi lahko, lahko izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili. Zdaj pa predajam besedo kolegici Džufridi, ki bo odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo kratka bom, tudi zato, ker nimamo veliko časa. Se pa popolnoma strinjam s tem, kar ste ravno kar sami izpostavili. Če želimo, da naše delo ne bo zgolj mrtva črka na papirju, temveč bo privedlo do oblikovanju konkretnega realnega pristopa do teh vprašanj, ki so zelo raznolika, moramo poštevati tudi te poglobljene razlike, ki obstajajo med posameznimi regijami. Tudi kohezijska politika bi to morala upoštevati. Kolegica Krel je zastavila vprašanje, sicer kolegice ni v dvorani, kako poskrbeti za doseganje ciljev. Potrebujemo politiko, ki bo ponudila odgovore in ki bo odgovorila tudi na vsa tista vprašanja, ki ki se porajajo in ki omogočajo razvoj ustrezne vizije. Veliko držav je, v katerih regije še vedno niso uspele zlesti na zeleno vejo, predvsem v južnem delu Evrope. Zato želimo s tem poročilom tudi razrešiti ta problem. Ključ za rešitev je, kot sem povedala že prej, ko sem predstavila enega od scenarijev, In ta ključ bi želela uporabiti tudi pri izvajanju tega poročila, je, da bi se veliko bolj osredotočili na ta ozemlja, na te regije. Komisija pravi sicer, da obstaja tasna povezava med stopnjo regionalne avtonomije in nacionalnimi politikami na področju regionalnega razvoja. Lahko podam primer Italije, moje države. V Italiji res ogromno pozornosti posvečamo tem vprašanjem. Pripravili smo tudi prakse, institucionalizirali smo tako imenovane pakte za jug. Ti pakti prinašajo svoje rezultate. Veliko prispevajo k temu, da bodo te regije lahko nadoknadile ta endemičen zaostanek. In te politike so resnično prilagojene tistim regijam, ki zaostajajo v razvoju. Isti model bi morali pravzaprav izvajati vsakodnevno v okviru vseh politik. Kot smo slišali, ne moremo ponuditi ene same rešitve za težave, ki se porajajo v tako različnih regijah. Razprava danes je bila zelo zanimiva. Mislim, da ste ponudili kar nekaj izhodišč za nadaljne delo, kako lahko še obogatimo in oblikujemo to mnenje. Zagotovo bomo opravili delo, ki ga bo lahko podprla večina in ki bo tudi izjemno učinkovito. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Naš odbor se je z odborom Agri dogovoril, da bomo uporabili postopek iz člena 53 poslovnika. Gospa Dančila, ki sicer danes ni prisotna v dvorani, bo lahko tudi sodelovala pri obravnavi teh vprašanj v našem odboru. Hvala lepa kolegici Džufridi. Zdaj pa prehajamo na obravnavo naslednje točke na dnevnem redu gre za poročilo kolege podpredsednika odbora Andreja Kocolina. Gre za izvajanje makroregionalnih strategij Evropske unije, ti kar predajam besedo. Hvala lepa. Zelo, zelo kratek bom. Kaj ti že pri predhodni točki smo upravili obsežno razpravo. Zato bi sam raje predstavil pot naprej, ne toliko samo vsebino tega poročila. Tu gre bolj za neke vrste opis dogodkov na tem področju, kaj se je torej dogajalo z makroregijami, kaj se je dogajalo s posameznimi ukrepi, ki smo jih ponudili in se trenutno izvajajo. Sam sem pripravil poročilo, ki na nek način predstavlja okvir, znotraj katerega se izvaja ta politika. In želim si, da bi bil ta okvir bolj stabilen tudi v luči revizije kohezijske politike, o kateri bomo v prihodnih mesecih še razpravljali in tudi odločali v parlamentu. To torej ni toliko poročilo, ki bi opisovalo situacijo ali pa posamezne izkušnje. Veste, kakšno smeritev smo si zadali na tem področju. Oblikovali smo jo na podlagi izkušenj, upoštevali smo specifične lastnosti teh območij, upoštevali smo izkušnje. Ključna so tri vprašanja ali lahko izpostavimo bolj uravnoteženo podlago za upravljanje z vsemi temi izkušnjami. Kako lahko povežemo dobre prakse, do katerih smo prišli tudi na podlagi izkušenj. Kot veste, je modaliteta delovanja drugačna. Včasih države, lokalni organi neposredno in v celoti sodelujejo in posegajo tudi na evropski ravni. Druge izkušnje kažejo, da države, regije, lokalni organi sodelujejo izven evropskega konteksta. Tako da smo na tej podlagi skušali začrtati neko skupno pot, ki bi nam omogočila, da skupaj uporabimo te izkušnje, da poiščemo nove načine delovanja. Druga pomembna tematika je, kako sodelujejo države članice v smislu, kako sodelujejo neposredno na podlagi svojih izkušenj, kako lahko sodelujejo neposredno v finančnem okviru, kakšne možnosti imajo države članice, da bolj konkretno prispevajo k uresničevanju vseh teh izkušenj. Še tretja pomembna točka, naložbeni okvir za makroregije. Kaj lahko torej še ponudimo na tem področju? Desetletne izkušnje imamo na tem področju, na voljo imamo kohezijsko politiko, ampak zanima me, kaj lahko še konkretno ponudimo na področju javnih nalož, pa tudi preko platform, ki bodo pritegnile zasebne naložbe. Vzpostavimo lahko recimo temu, cel niz instrumentov, ki nam bodo pomagali pri izvajanju in pri krepitvi te politike. Vsak ima sicer svoje mnenje o tej politiki, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da je politika prinesla pozitivne rezultate v teh regijah, da se je dotikala tudi občutljivih vprašanj. Seveda bom z veliko mero zanimanja prisluhnil tudi mnenju kolegov sprejel bom predloge sprememb, ki jih boste podali. Če se strinjate, bi pripravili poročilo, ki bo pomenilo korak naprej v odnosu do tega, kar je pripravila komisija. Mislim, da bomo na tak način lahko začrtali pot tudi prihodni politiki za makroregije. Hvala. Hvala lepa. Ne vem, ali si to izpostavil, ampak tvoje poročilo je nadaljevanje nedaljnega poročila, ki ga je pripravila Evropska komisija na temo makroregionalnih strategij. To je zelo pomembno, ker izpostavljamo 19 držav članic in 8 tretjih držav. Makroregionalne strategije so za naš odbor zelo, zelo pomembne. Zato se upravičeno lotevamo teh tem. Zdaj dobijo besedo poročevalci v senci, potem pa še ostali, ki se želijo oglasiti v razpravi. Skupina ELS, Franc eh, Bogovič, ki ga ni v dvorani, torej Lambert. Exactly what, what you said. Ja, res je to, kar pravite. Vse skupaj je povezano s tistimi dokumenti. Franc Bogovič je v Talinu na predsedstvu ELS-a, tako da bom sam predstavil nekaj ključnih točk, on pa bo potem delal na dokumentu, prihaja iz Jadranske makroregije in je seveda predan nadaljnemu razvoju. Par pripomp. Če si pogledate zgodovino kohezije, to je relativno mlada politika, začeli smo z Baltskim morjem, ostale regije so potem sledile. Kozarec lahko dojemate kot napol poln ali napol prazen, ampak jaz mislim, da je več kot napol poln. Poglejte si, kaj se dogaja v Baltski regiji. Baltsko morje je izjemno onesnaženo, tudi v odnosu do eh, Rusije se vidi, kakšne težave imajo v tej regiji težko je vzpostaviti sodelovanje pri večplastnem lasništvu. Če si pogledate Jadransko morje, razprave so nekoliko visele v zraku v zvezi z TNT in tako naprej. Če si pogledate Alpsko regijo, gospa Breso je delala na tem. Tam so zadeve bolj integrirane. V vseh se izvajajo bolj integrirane politike. Ne bi pa smele to vrstne politike prinesti kakršnih koli težav. Evropska dodana vrednost je pomembna na ravni teh makroregij, ampak s temi svojimi politikami ne smemo kakorkoli ogrožati regionalnih in lokalnih strategij. Ta večplasten pristop je tisti, ki bi nam moral omogočiti, da se bodo programi lažje izvajali. Ne smemo pa kakorkoli ogrožati ali motiti politik, ki se že vodijo na lokalni regionalni ravni. Te makroregionalne strategije so zgolj komplementarne. Potem je tu še vprašanje naložbene strategije. V pristopu smo na to nekoliko pozabili. Imamo torej nove akterje, kot je sklad EFSI. Pri teh obsežnih pobudah za sodelovanje je veliko težje zagotoviti pretok naložb za dejavnosti makroregionalnih strategij. Poglejte si, kaj počnejo na območju Baltskega morja. Mislim, da bi morali več delati na tem, da ne bi smeli uporabljati zgolj kohezijskih skladov in drugih skladov, temveč bi morali uporabiti tudi nove finančne instrumente. To je tesno povezano tudi s poročilom gospe Mihajlove o teritorijalnem sodelovanju v tem odboru smo govorili o tem. Gre torej za teritorijalno sodelovanje. Čaka nas tudi sedmo kohezijsko poročilo, ki ga bodo predstavili oktobra. To poročilo bo predstavljalo temelj za naslednje obdobje, tudi ko gre za kohezijsko politiko, teritorijalno sodelovanje in tudi za makroregije. Prav je, da to poročilo pripravimo in zaključimo, še preden bomo glasovali o sedmem okviru. To je bistvenega pomena. Strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da moramo podati tudi politične zaveze v smislu lastništva, v smislu izboljšanega usklajevanja in sodelovanja na teh področjih. Okrepiti moramo tudi upravne zmogljivosti. delati moramo tudi na ustreznih kazalnikih. Še zadnja pripomba. Ne več makroregij, temveč bolj poglobljene makroregije. To potrebujemo. Sam sem nizozemec, Severno morje ne potrebuje lastne regije. To bi bilo nesmiselno. In, nima smisla, da bi sam za to svoje morje zahteval makroregijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Lambert. Skupina EKR, er, kolega Klosovski. Šanovni panjstvo, v imenju pa na posla. Hvala lepa, gospod predsedujoči, v imenu kolege Parmbe bi se rad zahvalil poročevalcu za pripravljeno poročilo. makroekonomske in makroregionalne strategije imajo velik pomen. Zaradi čezmejnega sodelovanja so se izboljšali tudi gospodarski pogoji v teh regijah. Tu gre za integriran okvir, ki bi ga lahko uporabili. Pomembno je, da vključimo tudi lokalne in regionalne organe. V okviru teh strategij bi se morali osredotočiti predvsem na doseganje ciljev in rezultatov. Vemo pa, da bomo morali storiti več tudi, naprimer, ko gre za naložbe, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. V tem poročilu lahko začrtamo pravo pot tudi zato, da pripravimo nove makroregionalne strategije. Nedvomno v Evropski uniji obstajajo tudi druge države in makroregije, ki potrebujejo našo pomoč, če želimo, da v celoti skoristijo svoje potencijale. Kolega Poremba je večkrat govoril o teh vprašanjih, omenjal je predvsem karpatsko območje. Karpati bi lahko, priš, bi lahko postali makro regija, za katero bi pripravili strategijo, ampak komisija za enkrat tega predloga ni upoštevala. Pomembno je, da se ta projekt še naprej pozitivno odvija, mi pa bi seveda vse prosili, da izrazijo podporo. Hvala. Ja, namens, uh, onze shadow, die helaas, uh... Hvala lepa gospod predsedujoči. Gospod Jakovčič povdarja, kako pomembno je to poročilo, še posebej, ko gre za izvajanje določenih makroregionalnih strategij, naprimer, ko gre za Jadransko-Junsko regijo. To poročilo je torej zelo pomembno. Druga pripomba. Poročevalec je izpostavil, kako pomembno je, da pripravimo poglobljene analize, tudi ko gre za nadnacionalne programe, predvsem v luči tega, kako ciljno usmerjeni so lahko leti. Torej, da bomo vedeli, ali potrebujemo dodatna finančna sredstva ali ne. Sredstva so tako ali tako že zagotovljena. Pomembno je, da komisija pripravi to analizo in da nam tudi pove, ali se strategije dosledno izvajajo in ali je za nje zagotovljenih dovolj finančnih virov. Upam, da bomo dosegali boljše rezultate na teh področjih in da bodo makroregionalne strategije tudi delovale. Vse te elemente lahko še enkrat poudarimo v poročilu, čeprav smo v parlamentu že storili vse potrebne korake za to, da bi se izvajanje izboljšalo in da bi zagotovili tudi dovolj finančnih sredstev. Hvala lepa za levico, podpredsednik Papa Dimulis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegi Kocolinu bi se rad zahvalil za delo, ki ga je opravil do sedaj. Mislim, da je kolega pripravil dobro podlago, na kateri bomo lahko vsi skupaj še naprej delali. Vse to, kar je kolega danes povedal in tudi predstavil, je dobra podlaga za nadaljne delo, kateremu želimo prispevati vsi. Makroregije so zelo pomemben, zelo koristen instrument za nas če želimo še naprej delati na tem področju in če želimo biti čim bolj uspešni na tem področju, potem je zelo pomembno, da si izmenjamo izkušnje in da si izmenjamo tudi informacije. Namreč razmere so predvsej kompleksne in situacija je občutljiva, kot je rekel že kolega. Na območju Balskega morja, naprimer, smo dosegli že velik napredek, kar je nedvomno dobro ampak dobro bi bilo tudi to, če bi lahko naprimer v Jadransko-Jonski regiji storili več. To me zanima, kako lahko tu dosežemo več. Potem je pa to na vse zadnje povezano tudi z vprašanjem, kako lahko nadaljne evropske strategije utemeljimo na vseh izkušnjah, ki jih imamo, pa naj si bodo pozitivne ali negativne. Mislim, da bi lahko zauzeli boljši pristop do teh strategij, predvsem v smislu tega, kdo počne kaj. Bolj natančno bi morali opredeliti posamezne uloge nacionalnih, regionalnih organov, potem kaj lahko storimo mi na evropski ravni, kako lahko te posamezne ravni med seboj bolje usklajujemo. S tem bomo lahko tudi izboljšali uspešnost strategije. obstaja kar nekaj prednosti, ki bi jih morali bolje izkoristiti v okviru makroregionalnih strategij. Naprimer, kot prvo bi morali poskrbeti za dovolj naložb. Vsaka regija posamezno ne mora skrbeti za, tem, za to. Naprimer, Jadransko-Jonska makroregija tu moramo poskrbeti tudi za infrastrukturo, potem za ribištvo, za prometni sektor, potem za zavarovanje okolja. To so naloge, ki jih ne moremo opraviti sami, temveč jih moramo opravljati skupaj, ker bomo tako tudi več dosegli. Pa tu ne gre za razlikovanje med državami članicami Unije in ne članicami Unije tudi tretje države imajo velik interes za Evropsko unijo in tudi za makroregije. Naprimer, Jadransko-Jonska regija je v tem pogledu še posebej pomembna, ker je zanimiva tudi za te sosede tretje države. Naprimer, obstajajo države, ki imajo sicer Jadransko obalo, niso pa del Evropske unije, ampak za te države je naprimer makroregija regionalna strategija še posebej pomembna. Mi bi si želeli več sodelovati tudi s temi državami, bolje bi morali sodelovati, ker bomo s tem izboljšali tudi položaj državljanov tako znotraj Evropske unije kot izven Evropske unije in ki so del določene makroregije. S kolegom Kocolinom in ostalimi bomo še naprej sodelovali tudi pri ulaganju predlogov sprememb, s katerimi želimo pripraviti besedilo, ki ga bo lahko podprla čim večja večina. Mislim pa, da bi morali v poročilu omenjati tudi izkušnje in izmenjavo informacij, ker je to pomembno. Hvala lepa za zelene. Ni nikogar. Poročevalec v senci ni prisoten na sestanku, zdaj pa kolegica Damato je v DD. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu, ki je pripravil to pomembno poročilo. Že pred enim letom smo pripravili poročilo o makroregiji in sicer Jadransko-Jonski regiji. Kot vidim, ste nekatere predloge iz lanskega poročila vključili tudi v poročilo, o katerem razpravljamo danes. Mislim pa, da bi morali v primeru te konkretne makroregije Jadransko-Jonske govoriti tudi o izzivu, ki ga prinašajo migracijski tokovi. Makroregionalne strategije bi morale upoštevati tudi specifične značilnosti posameznih območij. Naprimer, potrebujemo pristop, ki temelji na ozemlju. Vzpostaviti je treba sodelovanje, za kar moramo nameniti sredstva vsaki posamezni regiji. Zelo pomembno je tudi, da oblikujemo globalen evropski integriran pristop do vprašanja migracij. Mislim, da se večinoma strinjamo glede tega, ampak vseeno, to vrsten pristop je treba dopolniti tudi z bolj radikalno politiko na področju azila. To pa držav članic terja, da pripravijo bolj globalno strategijo sodelovanja s tretjimi državami in da izrazijo tudi solidarnost. Pomembno je tudi, da ohranimo modro gospodarstvo in da ga obranimo, zato ker nam lahko pomaga pri reševanju gospodarskih vprašanj. Res je, da se modro gospodarstvo vedno dopolnjuje tudi z dodatnimi ukrepi, zlasti zaradi tega, ker je treba zagotoviti nova znanja in veščine v teh različnih sektorjih. Več moramo storiti tudi, ko gre za zaposlovanje mladih in žensk, še posebej v obaljnih in otoških regijah. Potem je pa tu še vprašanje infrastrukturne mreže. Potrebujemo pravo intermodalnost, ki bo eko vzdržna. S tem bomo tudi dosegli večjo kohezijo med državami, ki sodelujejo v strategiji. Na koncu pa bi rada izpostavila še to, da moramo pri vseh makroregijah izpostaviti pomen obnovljivih virov energije, ki smo jih do sedaj premalo uporabljali. Kot smo že slišali v razpravi, te strategije je treba izvajati v praksi, ampak preko česa? Preko mobilizacije ustreznih finančnih sredstev, tako evropskih kot nacionalnih. Na voljo imamo evropski strukturni in investicijski sklad, imamo obdobje za oziroma sklade za predpristopno obdobje sredstva, ki jih imamo na voljo, lahko porabimo do leta 2020. Imamo CEF, imamo tudi program Life za okolje, potem imamo druge sklade in programe, kot je Kozme na področju turizma. Imamo tudi obzorje 2020. Bi pa rada izpostavila še par prednostnih nalog. Mislim, da bi morali vse nacionalne, regionalne, operativne programe držav članic prilagoditi ciljem strategije. Zaenkrat se to ne dogaja. Še ena prednostna naloga je, da nujno vključimo v proces odločanja tudi vse deležnike, ne zgolj lokalne skupnosti. V mislih imam naprimer občine. Te lahko bolje zaščitijo okolje, pa tudi zdravje, ne zgolj skrbijo za pametni in trajnostni razvoj. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Howard. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala kolegu Kocolinu za njegovo poročilo. Razvoj mrež na različnih ravneh Evropske unije je zelo pomemben na manj formalni ravni pri teh strukturah, tako da bomo lahko te pobude od spodaj na vzgor pri spodbujanju sodelovanja, tako da se učimo iz najboljših praks, izkušenj, ki jih imamo na voljo kot politiki in javni zastopniki na različnih ravneh. To je bilo zelo koristno tudi, ko sem skušal razvijati regionalno sodelovanje na nižji ravni, kot je makro raven v Združenem kraljestvu. Poročilo vidim, da te makroregionalne strategije različno delujejo po različnih regijah. Seveda to lahko le pohvalim, to prožnost. In tu vidimo, da pogosto slišimo govoriti o tej fikciji v moji državi. Naj bi imeli uh, le en način dela, ki prihaja od zgoraj in vsi naj bi to kar tako upoštevali. Ampak na kratko bi povedal nekaj, ker je to kratek prispevek. Rad bi se strinjal ali pa tudi ne s tem, kar je povedal kolega iz nizozemske, kaj ti vidim, da so te makrostrategije zelo pomemben način dela med Evropsko unijo in eh, državami, ki niso Evropske unije. In mislim, da je seveda posem primerno to, kar pravi kolega, da je to kar nekaj odličnega sodelovanja med državami, ki so na meji s Severnim morjem. Ampak tu mogoče lahko vidim tudi nekaj omejitev v prihodnosti. Zato ker ne bomo nujno države članice Evropske unije. In ne gre za to, da bi se daj provociral, ampak res bo tako. In eh, zadnje, kar bi si želel, je to, da bi bili izven Evropske unije, ampak če bi britanska vlada imela vizijo, potem bi govorila o Severnem morju in o območju sodelovanja ob Severnem morju. To bo pomembno ne le za Združeno kraljestvo, ampak tudi za Irsko, ki bo precej izolirana v prihodnosti. Torej, kaj bi rekel, tega ne smete kar tako odpisati. Mogoče bomo nekaj takšnega potrebovali v prihodnosti. Zato, da bi lahko omogočili stolovanje med tistimi, ki smo res pravi evropejci, da lahko še naprej delamo. Ja, mogoče bi tu lahko sedaj imeli posebno novo razpravo po teh besedah, kolega. Z velikim zadovoljstvom bi tu radi pozdravili tudi direktorat eh, za regionalne zadeve. Gospod Halkin je tu. Evropska komisija je nedavno oblikovala poročilo o makroregionalni strategiji. Prosim. Ah, Hvala, gospod predsedajoči. Najprej bi rečestitev poročevalcu za odlično delo. Mi imamo tudi naše poročilo. Zelo pozorno smo poslušali vse te prispevke poročalcev in drugih v tej razpravi. Podal bi nekaj koristnih informacij, zato da bi se odzval na to, kar sem slišal strani nekaterih poslancev v parlamentu. Najprej bi rad spomnil, da je makroregionalna strategija še vedno v povojih, ko gre za starovanje med regijami imamo Baltsko strigje, že 2009, potem imamo Jadransko-Jonsko strategijo, imamo tudi Alpsko strategijo, ki je najmlajša. Torej jasno je, da so te strategije še zelo mlade in nove. Pri Jadransko-Jonski strategiji smo pravkar zaključili z izborom prvih projektov, ki jih bomo financirali pri izvajanju. Ampak vseeno imamo tu tudi poročilo komisije 16. decembra. To je bilo potem poslano Eh, naprej na svet in eh, parlament. Komisija je februarja sestavila tudi delovni dokument komisije, to je bil dodaten dokument, kjer imamo že kar nekaj informacij, eh, to so kvantitativne informacije, ki se nanašajo na te regije. Tako da bi videli, če lahko preko tega vključimo tudi sredstva Evropske unije, do kakšne mere in tudi onkraj nacionalnih meja. Recimo pri Baljskem morju, tu vidimo največ napredka. Posvetovali smo se z 90 programi strukturnih skladov, 60 se jih je odzvalo, 55 je pokazalo, da aktivno sodelujejo pri izvajanju strategije, 34 programov je lahko v zelo kratkem času kvantificiralo uh, finančni prispevek Evropske unije pri podpiranju te strategije. Ta celotni znesek znaša 3 milijarde evrov. 250 milijonov evrov. Ampak sedaj smo na začetku izvajanja večletnega finančnega okvira med leti 2014 in 2019 in vidimo, da je tu že kar nekaj prispevkov, pa seveda moramo vedeti, da to predstavlja le majhen delček tega programa. Torej, rekel bi, da vidimo vendarle zelo spodbudne znake pri izvajanju te strategije, čeprav bo treba še vedno sklejevati to strategijo in vere regionalne politike, kar je pač neposredno povezano z državami, kar se da izboljšati in to smo podarili tudi v poročilu komisije. Potem bomo delali še naprej vsekakor. Glede poročanja o izvajanju makroregionalne strategije. To moramo početi, tako ali tako. Dolžni smo proračunskim organom tudi zaradi potrebnih uh, učnih lekcij in drugega. Sedaj bi se vrnil na tri točke, ki jih omenjate v poročilu. Gre za upravljanje, deležbo držav članic in naložbe. Tu gre zlasti tudi za povezavo z drugimi politikami. Mogoče bi začel s to tretjo točko. To je povezava z drugimi politikami. Začel bi s tem načelom, da um, imajo makroregionalne strategije pogosto že od samega začetka veliko bojazni, ki presegajo eh, to originalno dimenzijo. Recimo pri Baltskem morju imamo tudi okoljsko politiko, ki je v srcu strategije. In tu že vidimo kar nekaj rezultatov. In rekel bi, da imamo to horizontalno dimenzijo te strategije, ki je zelo pomembna. Potem smo prebrali priporočila, v prihodnosti naj bi imeli strategije, ki bodo bolj jasno vključene politiko Evropske unije, okolje je en sektor, potem imamo pomorsko vprašanje, energetsko vprašanje, promet, tudi to je srčjo različnih strategij. In nasplošno je to zelo pomemben pojem. S tem bomo lahko znatno spremenili eh, razsežnost in dimenzijo teh strategij. Videli smo, da je odbor Envi tudi odbor, ki se bo izrekel v tem poročilu in sprašujem se, če bomo imeli identično razpravo tudi pri drugih strategijah, pri drugih politikah, ki so zelo prisotne, te strategije, recimo promet je to, energetska politika. Tako da bi pri teh strategijah res pazili na izvajanje različnih politik. Če govorimo o funkcionalnosti, je to zelo pomembno. Imeti moramo horizontalno vizijo, ki bo bolj usklajena. Potem, glede upravljanja. Mislim, da je to zelo pomembna točka. Videti moramo, kako bo upravljanje šlo naprej pri tej strategiji. Mi smo sami povdarjali to, da mora biti upravljanje prilagojeno. Šli smo iz eh, faze zasnove strategije, strategija naj bi bila namena političnemu konsenzu, na izvajanje. Politični akteri so sedaj bolj številni. Na začetku smo bili na državni regionalni ravni, sedaj pa, kot smo slišali, smo razširili akterje, imamo celo civilno družbo, ki bo odigrala pomembno vlogo, imamo zasebni sektor, tudi tu imamo pomembne akterje. Torej, upravljanje bomo okrepili, pojasnili in to je pomembna točka. Seveda bomo poslušali priporočila parlamenta na tem področju. Na koncu še zadnja točka, ki je mogoče bistvena za razvoj strategije. In sicer gre za udeležbo držav članic in za vire iz lastnih proračunov. Res je, strategije so proces spodaj na vzgor. Tako je. In treba spoštovati to načelo, ki je logično in legitimno, zato morajo države in regije uporabiti lasna sredstva, tudi lasne kadre, zato, da lahko poskrbijo za strukture sodelovanja ki se omenjajo v poročilu, da je vse primerno urejeno. In tu bi rad spomnil in omenil še nekaj, nekaj, kar nam je bilo zelo všeč. Parlament je tudi igral zelo pomembno vlogo preko različnih pripravljalnih ukrepov, pilotnih projektov, tako da je lahko financiral te strukture koordinacij in stolovanja, ampak seveda je pomembno, da imamo tu tudi internalizacijo sredstev, ki so na voljo za to strategijo. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, hvala lepa za te informacije. Gospod poročevalec, želite še kaj pripomniti po tem, kar smo sedaj slišali? Ne, ne bi nič dodal k temu, kar ste že sami izpostavili. Sprejeli bomo predloge sprememb. Naš izjiv je ta, da pripravimo poročilo, ki bo ne zgolj opisalo celotno situacijo, temveč bo podalo tudi predloge in usmeritve za prihodnje, ki bodo, upam, upoštevali tudi v komisiji, glede na to, da komisija, kot smo slišali, opravlja delo na tem področju. Še posebej, kar zadeva vprašanje priseljevanja, se mi zdi, moramo biti bolj odprti za predloge na vse zadnje. Tudi ta pojav zelo vpliva na makroregije. Rad bi spostavil bolj tesno povezavo med eh, makroregionalnimi strategijami in politiko sodelovanja. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Odbor Envi bo sprejel poročilo 18. septembra, regiji pa bo glasoval o tem novembra. Predlagam torej, da je rok za ložitev predlogov spremem 13. september do 5. popolne. Dobro. Sedaj pa gremo na preučevanje zelo pomembnega poročila, po mojem mnenju. Gre za vlogo regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. To je COP21. To je poročilo, o katerem odločajo koordinatori in to je bilo posvečeno naši kolegici Anželi Valini, predajem besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav. Mednarodna znanstvena skupnost je več let potrebovala, da je ratificirala globalni sporazum o podnebnih spremembah dolgo časa so rabili, da so predstavili dokaze za to, da je tudi človeštvo krivo za nastanek podnebnih sprememb. Vsak dan ugotavljamo, kakšne so posledice podnebnih sprememb. Naprimer v Houstonu so imeli orkan Harvey, vidimo, kako pogosto se pojavljajo različni hudi vremenski pojavi. Vidimo tudi, da človeštvo pravzaprav prav samo sebe ogroža in povzroča te tragedije prav zaradi netrajnostnega razvoja. Vse več je teh nevarnih vremenskih pojavov tudi zaradi tega, ker je naprimer zmogljivost prsti za shranjevanje posameznih območ, snovi upadla. Vidimo tudi, da se krčijo naprimer tropski gozdovi, 42 odstotkov državljanov v teh območjih je ogroženih. Poleg tega smo zaradi teh vremenskih pojavov priča gospodarskim izgubam, izgubam človeških življenj, številke so res zastrašujoče, naravne katastrofe, poplave, potem vročinski valovi, suše in drugo se bo zgolj še povečevalo v prihodnjih letih. Posod po svetu se podnebje spreminja in spreminja se tako hitro, da bodo državljani skupaj z rastlinskimi in živalskimi viri bili nezmožni, da se na to prilagodijo, kar pomeni, da bo prišlo do še večje izgube človeških življenj, prišlo bo tudi do migracijskih kriz brez primere. Evropska unija predstavlja velik del EU svetovnega prebivalstva. 75 odstotkov državljanov naj bi bilo ogroženih. Poleg tega bo velik upad tudi na področju BDP-ja. Evropska mesta in države bodo seveda doživljali prav tako hude posledice zaradi podnebnih sprememb. Podnebne spremembe se še krepijo in izpostavljajo razlike, ki obstajajo v Evropski uniji, tako med posameznimi regijami, kot tudi med posameznimi sloji prebivalstva. Nekateri so še posebej prizadeti. Med njimi, naprimer, tisti, ki imajo nizke dohodke, so slabega zdravja, imajo neustrezne življenjske okoliščine oziroma niso dovolj mobilni. Na konferenci o podnebnih spremembah na kopu 21 ki je potekala v okviru Združenih narodov, je 195 držav 2. decembra 2015 sprejelo s Pariški sporazum. Ta opredeljuje jasne ukrepe za zmanjševanje toproglednih plinov tudi preko prilagajanja in blaženja. Mislim, da bi se morali ekosistemi bolje prilagoditi na podnebne spremembe. 4. novembra 2016 je stopil, stopil ta sporazum v veljavo. V tem poročilu piše, da ne bi smela temperatura na svetovni ravni poskočiti za več kot dve stopinji v primerjavi z predindustrijskim obdobjem. Že sedaj se temperatura povečuje za stopinjo in pol. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezno preoblikovanje celotnega gospodarstva, da ne bi več izpuščali toliko emisij toplogrednih plinov. Države članice bi morale poskrbeti tudi za to, da zmanjšajo svojo ranljivost, državam v razvoju pa moramo ponuditi mednarodno pomoč, zlasti, ko gre za prilagoditevne ukrepe. Izpostaviti moram tudi obžalovanja vredno odločitev ZDA, da izstopijo iz tega sporazuma, glede na to, da so drugi največji akter, ko gre za izpuste CO2, ja, predstavljajo 14 odstotkov svetovnih emisij, takoj za Kitajsko, ki predstavlja 30 odstotkov. Trump meni, da je gospodarski razvoj bolj pomemben kot zdravje planeta. To je odločitev, ki so jo kritično sprejeli v mednarodni skupnosti. Države članice se bodo seveda zauzemale za to, da tudi ZDA spremenijo svoje stališče. Nacionalne vlade so v okviru Združenih narodov natančno opredelile tudi cilje trajnostnega razvoja za naslednjih 15 let. Boj proti podnebnim spremembam je omenjen v vseh teh ciljih. Velik del ciljev pa neposredno omenja tudi ukrepe, ki bi jih morali izvajati na ravni mest. Če naštejem nekatere izmed najbolj pomembne, naprimer cilj 13, sprejeti je treba nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in učinkom podnebnih sprememb, potem cilj 7. Zagotoviti je treba dostop do čiste, varne, trajnostne, sodobne energije. Cilj 11. Doseči moramo, da bodo mesta in naselbene vključujoči in da bodo delovali trajnostno. Evropska unija prispeva 9 odstotkov k svetovnim emisijam. Tri četrtine teh emisij nastanejo v mestih. Mislim, da je zdaj trenutek, ko moramo delovati zelo odločno v okviru COP21. Opredeliti moramo ustrezne politike, zato da bodo tudi mesta in regije lahko bolje delovali. Poleg tega moramo s temi politikami dajati zgled tudi na svetovni ravni. Mislim, da lahko vsi skupaj delujemo dovolj pametno, zato da pripravimo uspešne rešitve. Pokazati moramo, da lahko prispevamo k razvoju, da lahko izboljšamo gospodarstvo, da lahko izboljšamo kakovost življenja, kljub temu, da delujemo trajnostno in okolju prijazno, tako gospodarsko in družbeno. Morda bodo ZDA ohranile to svojo odločitev, da se umaknejo iz tega sporazuma vendar državljani v ZDA lahko še vedno z izvajanjem politik na mestni ravni prispevajo k doseganju ciljev. Cilje, ki si jih Evropska unija zadala tudi v podnebnem svežnju veljajo do leta 2020. Do takrat naj bi za 20 odstotkov znižali emisije CO2 in toplogrednih plinov v primerjavi z vrednostmi leta 90. 20 odstotkov porabljene energije mora prihajati iz obnovljivih virov. Želimo tudi za 20 odstotkov izboljšati energetsko učinkovitost. Do leta 2030 naj bi se emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 40 odstotkov, 27 odstotkov porabe energije mora priti iz obnovljivih virov, želimo pa tudi za 27 odstotkov izboljšati energetsko učinkovitost. Do leta 2050 naj bi emisije znažali med 80 in 95 odstotkov v primerjavi z vrednostmi iz leta 90. To so cilji, ki si jih je zadala Unija. Po drugi strani pa strategija za prilagajanje podnebnim spremembam, navaja tudi prilagoditvene ukrepe, ki jih ne bom zdaj podrobno predstavljala, ker ne želim biti predolga. Evropska komisija je leta 2008 pripravila tudi pakt županov, zato da bi lokalne vlade lahko prostovoljno sodelovali pri doseganju ciljev, ki si jih je zadala Evropska unija. Lahko bi si postavili celo više cilje, tako na področju podnebja kot na področju okolja. Leta 2014 so to dopolnili z dodatno pobudo županov, ki bodo storili še več na področju podnebnih sprememb. Leta 2016 je bil potem sprejet pakt županov za podnebje in energijo. Vse pogodbenice so se zavezale k temu, da bodo aktivno podpirale doseganje cilja, ki se nanaša na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in sicer do leta 2030 ne bi zmanjšali te emisije za 40 odstotkov v Evropski uniji. Pripravili naj bi tudi integriran pristop do blaženja in preprečevanja podnebnih sprememb in sicer tako, da zagotovijo dostop do čiste, varne trajnostne energije. Ta pakt se je potem razširil tudi na svetovno raven, sicer v letošnjem letu, tako da je to zdaj postal svetovni pakt županov za podnebje in energijo. Tudi druga mesta in države, ki niso člani Evropske unije, se lahko vključijo v ta pakt. Gre za vse akterje, ki se prav tako borijo proti podnebnim spremembam in imajo podobne cilje. Več kot 7500 mest je podpisalo ta pakt, več kot 230 milijonov ljudi živi v teh mestih in s tem mesecem je bilo članic toliko. Na neformalnem zasedanju ministrov za razvoj podeželja so tudi sprejeli Amsterdamski pakt, v katerem so opredelili cilje urbane agende. Tam piše, da bi morali zagotoviti novo upravljanje na večjih ravneh, tudi institucije Evropske unije, države članice, mesta in drugi zainteresirani akteri lahko v tem kontekstu sodelujajo. Gre za tri pomembne instrumente, ki se vključujejo tudi v evropske politike. Gre za boljšo regulativo, za boljšo financiranje in tudi za izboljšanje poznavanja in osveščenosti vse partnerje je treba obveščati in ponujati informacije, ponuditi jim moramo možnost, da se posredno ali neposredno vključijo v posamezne projekte, naprimer, ko gre za kakovo zraka, za vključevanje migrantov, ko gre za odpravljanje revščine v mestih, ko gre za življenjske pogoje, ko gre za krožno gospodarstvo, za poslovanje in spodbujanje lokalnega gospodarstva, potem podnebne spremembe, energetski prehod trajnostna raba tal in rešitve, ki temelijo na okolju prijaznih predlogih, digitalno gospodarstvo, pametna mesta, potem javna naročila, ki bodo pametna in odgovorna. Na spletni strani komisije Futurim lahko tudi preverite, kakšni projekti so na voljo v teh kontekstih. Evropska unija bo še naprej odločno delovala v boju proti podnebnim spremembam. Predlagali bomo seveda tudi politike na področju blaženja in prilagoditve. Sprejeti bo treba ustrezne odločitve, zato da bomo dosegli boljšo kakovost življenja za državljane. Poleg tega moramo vse skupaj izvajati na trajnostni način. Tudi zato, da bodo prihodne generacije dobile ta planet ne zgolj v enakih pogojih kot mi in v enakem stanju, temveč v boljšem stanju in v boljših pogojih. Mesta nosijo veliko odgovornost tudi na področju podnebnih sprememb in segrevanja ozračja, predvsem zato, ker predstavljajo velik potencial za to, da ponudijo ustrezne rešitve. Velika večina emisij toplogrednih plinov namreč nastane v mestih urbana mobilnost, vrsta energije, ki se uporablja, potem prometni sektor, ravnanje z zgradbami, ogrevanje in hlajenje, potem ravnanje z odpadki, mestno načrtovanje, kakovost zraka, potem zakonodaje na področju stopen onesnaževanja, usklajevanje med urbanim in podeželskim življenjem. To so tematike, ki se najlažje rešujejo v mestih. Je pa res, da potrebujemo ustrezne politike, tudi ko gre za prilagajanje in za blaženje podnebnih sprememb. Javni in zasebni sektor morata sodelovati, vsak ima seveda legitimen interes za reševanje teh vprašanj. Mislim, da bi morali vsa ta vprašanja tudi ustrezno in integrirano obravnavati. Če bodo vsi sektori med seboj vertikalno in prečno sodelovali, bomo lahko dosegli cilje. To je namreč predpogoj. Kot sem omenila že v preteklosti, vsak prispevek je dobrodošel. To bi tudi danes rada še enkrat izpostavila. Vsak prispevek je dobrodošel in potreben. Podnebne spremembe namreč ne poznajo politične ideologije. Vsi smo v istem čovnu. To poročilo se bo osredotočilo na tri ključne sestavine oziroma elemente. Najprej vzpostavitev ustreznega okvira, zato da bomo lahko bolj učinkovito izvajali pod politike v boju proti podnebnim spremembam. Potem izvajati moramo ustrezne politike na regionalni in mestni ravni, ter tretje, podati moramo priporočila za oblikovanje politik na evropski ravni, še posebej to velja za kohezijsko politiko. Če želimo oblikovati učinkovit okvir za izvajanje, bomo morali vključiti tudi regionalne in lokalne organe, ki se bodo morali bolj boriti proti emisijam toplogrednih plinov, delati bomo morali več na razogličenju gospodarstva, povečati moramo delež obnovljivih virov energije, zmanjšati moramo popraševanje po energiji. Delovati moramo čim bolj učinkovito, tudi ko gre za ravnanje z emisijami CO2, -ja, ko gre za uporabo fosilnih goriv, moramo pa sočasno poskrbeti za to, da bo ostalo na voljo dovolj delovnih mest, zato da ta prehod ne bo preveč boleč niti za okolje, niti za družbo. Upoštevati moramo torej spremembe na področju tehnologije, družbe, financ, okolja in tako naprej. Poskrbeti moramo za koherentnost med okoljskimi in ostalimi politikami. Vključiti moramo prilagoditvene ukrepe tudi v vse politike in programe Evropske unije. Ponuditi moramo tudi ustrezne prilagoditvene ukrepe in ukrepe blaženja. Ukrepi blaženja bi se morali najprej odzvati na vzroke za podnebne spremembe. Zmanjšati moramo emisije toplogrednih plinov, predvsem tako, da bomo zmanjšali porabo energije, da bomo zagotovili večjo energetsko učinkovitost in povečali tudi delež obnovljivih virov. Drugi vir, torej boj proti podnebnim spremembam, pa mora biti osredotočen predvsem na primerne ukrepe, s katerimi bomo minimalizirali potencialne negativne učinke, zlasti na področju mestnega načrtovanja, prometnega sektorja, potem stanovanske politike, upravljanja z ozemljem. Če želimo, da bodo ukrepi učinkoviti, pa moramo zagotoviti ustrezno načrtovanje, upravljanje, spremljanje, ustrezna finančna sredstva, zagotoviti moramo tudi nadzor. Potrebujemo enotni pristop, pa tudi postopen pristop, odvisno od situacije, ki jo rešujemo. poskrbeti moramo tudi za boljši način porabe virov, ne glede na to, kje se izvajajo politike in na kateri ravni. Osvestiti moramo tudi državljane, da bodo ti bolj aktivno sodelovali pri sprejetih ukrepih, da bodo pripravili tudi ustrezne strukturne spremembe. Mesta in regije morajo pomagati pri izvajanju učinkovitih aktivnih politik, poskrbeti moramo tudi za zadostna finančna sredstva. Medregionalno čezmejno sodelovanje je zelo pomembno, če se želimo soočiti s skupnimi težavami, poleg tega moramo vključiti tudi enakopravnost spolov. Imamo kar nekaj priporočil tudi za politike Evropske unije, še posebej za kohezijsko politiko. Integrirati moramo tudi podnebne cilje v prihodnje večletne finančne okvire. S tem bomo zagotovili, da bodo stroški Evropske unije pravzaprav prispevali k, ja, zaključujem. Še minuto vam dam, da zaključite. Hvala, predsedujoči. Skratka, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih kot Evropska unija zadali na področju podnebnih sprememb. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni kot COP21 pri kohezijski politiki bi morali razlikovati med posameznimi pristopi, naj si gre za blaženje ali pa prilagajanje. Zaključim, da ne bom predolga. Naj podam primer za zaključek. Primer slabega načrtovanja in pomankljivega usklajevanja, čeprav je bila sama zamisel pozitivna. Področje uporabe tega poročila je zelo široko. Nikakor se zdaj ne želim spuščati v okoljsko zakonodajo Evropske unije, ampak vseeno se mi zdi, da bi morali upoštevati vse te pomembne vidike. Da boste lažje razumeli, naj podam primer. Je precej ekstravaganten primer, ki kaže na to, kam nas vse lahko politike pripeljajo. Žal mi je, res ni več časa, kajti tu imamo kar nekaj omejitev zaradi tolmačenja. Mislim, da smo dobro razumeli bistvo vašega poročila, te zelo podrobne predstavitve in tega, kar bo vaš osnutek poročila. To bo predstavljeno novembra v odboru. Res prisrčna hvala. Sedaj pa bom dal besedo različnim koordinatorjem. Eles, Marija Spiraki. Hvala še enkrat. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Naj eh, z vami delim nekaj prvih misli o tem poročilu. To ni takšno poročilo, ker bi morali omeniti vse o podnebnih spremembah. Tako da se bomo osredotočili na vlogo regije Nis pri podnebnih spremembah. Kot si veste, imamo COP21, zaradi katerega morajo lokalni regionalni organi storiti več. Osredotočila se bo na kohezijsko politiko, kajti ta je bistvena pri reševanju podnebnih sprememb, zlasti pri treh tematskih ciljih, ki so posredno ali neposredno povezani s podnebnimi spremembami. Najprej gre za četrti tematski cilj, da bi podprli CIF, so da bi imeli nizkooglično gospodarstvo v vseh sektorjih, drugo je tematski cilj 5 gre za spodbujanje prilagajanja na podnebne spremembe, blaževanje tvegan in potem še šesti tematski cilj, da bi ohranili ščitili okolje ter spodbujali učinkovito rabo virov. Predstavitvi iz poletja smo videli, da imamo 56 milijard evrov za podnebne ukrepe. Torej, če mislite, in me lahko vprašate, če to dovolj, mislim, da ne. Kaj ti sredstva so tu zelo pomembna. In osredotočiti se moramo prav na to. Zato sem se pripravljena pogovarjati o drugih dodatnih finančnih orodjih za financiranje teh projektov, ki je gre za reševanje podnebnih sprememb. Seveda želim ponoviti tudi to, da smo LS posem proti zavezujočim ciljem pri podnebnih spremembah, zlasti, ko gre za eh, državno in regionalno raven. Ampak seveda se veselim sodelovanja sporočevalko, zato da bi lahko zaključili to koristno poročilo in da se izognemo prekrivanju. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Socialisti, Louis Joseph Moscou. Podnebne spremembe so zelo zapletene. Prinašajo posledice za cel planet. Vidimo globalne težave, revščino, težave pri gospodarski rasti, vse več je prebivalstva v nekaterih državah, ima pomankanje virov. Potrebujemo torej rešitve in stolovanje na vseh ravneh, vseh disciplinah raziskav in razvoja. Nuno je torej, da izvajamo pobude oblaževanja, prilagajanja podnebnim spremembam v okviru trajnostnega razvoja. Preko večdisciplinarnega sodelovanja in izobraževanja, bi lahko kulturo in komuniciranje povezali z enotnim stališčem, da bi se tako bolj globalno odzivali na podnebne spremembe. Izobraževanje je tu bistveno in potrebujemo globalne odzive na podnebne spremembe. Ko gre za mlade in tudi tiste, ki so malce starejši, razumeti morajo, kaj prinašajo podnebne spremembe, spodbuditi moramo tudi k spremembi njihovega vedenja. Kajti tu je veliko posledic, ki so povezane s podnebnimi spremembami zaradi programa izobraževanja, imamo lahko podnebne spremembe tudi v vseživljenjskem učenju, trajnostnem izobraževanju, zato da bi lahko izvajali ta cilj. Spremeniti moramo izobraževanje, dati podnebne spremembe bolj v srednjem položaju. Podnobni programi bodo pomagali pri tem, da bi razumeli, kako je z ogrevanjem sveta. Mladi morajo to razumeti. In zato, da bi se vrnili tu, moramo okrepiti zmogljivost držav članic, potem moramo imeti izobraževanje pri podnebnih spremembah, skrbeti treba za kakovost, inovativni pedagoški pristop pri izobraževanju, pri teh tematskih temah v šolah, potem je treba ozaveščati glede podnebnih sprememb, krepiti pa je treba tudi programe neformalnega izobraževanja preko medijev in drugih partnerjev. Predsedujoči, rad bi rekel, da je kolega Densila želel to povedati in eh, tu sem podal sedaj izjavo v imenu kolega. Hvala lepa. Alde? Pročevanec Sence ni tu, kdo želi besedo. Ja, hvala predsedujoči v imenu gospoda Takule. Narečem, da smo v preteklih dneh in tednih videli, zelo veliko monsunskega dežja v jugovzhodnji Aziji. Včeraj smo videli zelo močen orkan v karibskem območju, pa tudi v Ameriki. V vzhodnji Afriki pa je premalo eh, dežja in zato imamo lakoto eh, milijonov, ki potem bežijo, tudi zaradi podnebnih sprememb. Človeški vpliv je seveda eh, znaten in ustvarjati ekstremne vremenske pogoje. To so rezultati globalnega segrevanja. Zato tudi ni nobenih dvomov, da nujno potrebujemo učinkovite ukrepe za preprečevanje podnebnih sprememb. Pariški dogovor je prvi svetovni globalni dogovor z ambicijami na tem področju. Ne bom se spuščal podrobnosti, ampak prepričani smo, da lahko s tem dosežemo vse, kar je zaželeno v praksi. Tu imamo tudi nekaj drugih vprašanj o sporazumu ampak nekateri naj bi se umaknili, ni pa dejstvo. Zdaj, poleg znanstvenih dokazov in podpiranja sporozuma, mislim, da bi morali tu razmisliti tudi o drugih argumentih za vse države in tudi za vse posameznike, da se lahko potrudijo, da bi ublažili tudi toplogredne misije plinov. Vsi poročevalci v senci meni, da obstajajo enostavni razlogi, zakaj bi delali v smeri izvanja pariškega dogovora. To je dobro za lokalno okolje, za mesta, regije, seveda je to koristno potem tudi na globalni ravni. Tako da moramo še naprej predstavljati dokaze, ki temeljijo na dejstvih, zato da bi se borili proti globalnemu segrevanju, istočasno pa moramo spodbujati, motivirati vse državljane v vseh mestih, v vseh regijah, da delajo v smeri boljšega okolja, bolj varnega okolja v naših eh, sosiskah, regijah, mestih. Pozval bi tudi k temu, da bi sprejemali ukrepe, da bi bili bolje pripravljeni na viharje, poplave. In seveda je jasno, da bomo vedno bolj pogosto imeli takšne pojave. Globalno segrevanje bo šlo naprej, kljub temu, da bomo izvajali pariški dogovor, seveda je tu veliko izzivov povezanih s tem, zato moramo prilagoditi vse naše ukrepe. Osebno bi eh, dodal še nekaj. Kaj lahko storimo in kar lahko odrazim poročilo je tudi to, da imamo tu tudi mestno agendo, vse ukrepe povezane s tem. Recimo imamo energetsko tranzicijo, tudi to je ena izmed teh tem, kjer imamo veliko partnerstv, imamo kar nekaj financiranja inovativnih ukrepov in upamo, da bo to pračevalko poštevalo svojem poročilu. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Eh, Boni za zelene. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. dve tretjini državljanov v Evropski uniji živita v mestih, tri četrtine energije se porabi v mestih in večina onesnaževanja se proizvede v mestih. To pomeni, da moramo začeti ukrepati v mestih. Jasno je, da bodo naše odločitve pomenile, ali bomo lahko zagotovili varno prihodnost za naš planet. V sporozumu iz Pariza so bila prvič omenjena mesta. Evropska unija in države članice so se zavezale, da bodo 20 odstotkov dolgoročnega financiranja namenile temu. Podnebne spremembe in boj proti podnebnim spremembam bo deležen 25 odstotkov kohezijskega financiranja. Vprašanje je, ali bomo financiranje ustrezno zagotovili in tudi usmerili. Zagotoviti moramo upravne ukrepe, da ne bo prišlo do večkratnega obračunavanja teh finančnih sredstev. Kohezijska sredstva in tudi druga sredstva morajo iti z roko v roki z ukrepi držav članic. Do leta 2030 moramo doseči te cilje. To pomeni, da morajo lokalne skupnosti odločati o tem, kako se bodo sredstva uporabljala na terenu. Razmišljati moramo bolj učinkovito. Morda bi lahko najbolj učinkovite skupnosti naprimer nekako nagradili. Zagotoviti moramo ustrezne spodbude. potencial regij moramo v celoti izkoristiti. Regije ne izvajajo samo nacionalnih direktiv in pravil, ampak so aktivne tudi na lokalni ravni. To ne velja samo za področje prometa ali energije. izmenjava dobrih praks je pomembna, sodelovanje z drugimi regijami in tudi skupno vlaganje zahtev za financiranje, naprimer. Še naprej bomo morali biti uspešni tudi brez revolucije na področju energije ne gre samo za to, da bi upoštevali samo obnovljive vire energije, ampak moramo vprašanje energije decentralizirati. Vsak porabnik energije bi moral imeti možnost sam proizvajati energijo in moral bi imeti tudi dostop do distribucijskih omrežij. Seveda moramo dati prednost zelenim oblikam energije. Na področju industrije bi morali imeti možnost, da preidemo na zelene ali obnovljive vire energije. Zelo pomembno je tudi, da vključimo znanost. Poskrbeti moramo za tehnološki napredek. In na koncu želim govoriti tudi o eksternih elementih. To poročilo sicer zadeva samo mesta, vendar mesta ne obstajajo ločena od vsega ostalega. Prejti bi morali na sodobno gospodarstvo in če želimo to doseči, moramo vedeti, da je treba te vidike upoštevati, ne pa vedno znova zahtevati samo evropske podpore. Hvala. Dum. Hvala lepa. Torej, ni pročevalca Senci FTD, sedaj pa direktorat eh, regijo, gospod Sander. Santers, ste tu? Aha, še Roza. Že to bojote. Nisem te videl. Roza, da imate, prosim. Okay. Hvala, predsedujoči. Poročilu o COP21 in o kohezijski politiki je za me in za celotno gibanje pet zvezdic pomembno. Sama bom podala nekaj mnen o predlogu poročila kolegice na temo COP21 in podala tudi nekaj konkretnih predlogov. Seveda gibanje petih zvezdic ni popolnoma zadovoljno z doseženim sporazum na COP21. Vemo, da moramo upoštevati tudi realno gospodarstvo, ki se danes na jutri ne more spremeniti, ampak kot kaže, ni bilo nobene pripravljenosti za to, da bi spremenili celotno paradigmo na bolj drastičen način. Sicer smo govorili bolj ali manj o zmanjševanju škode. Izpostavili ste cilje, ki ste si jih zadali, se pravi, da se ne bi ozračje segrevalo za več kot dve stopinji, čeprav smo že zdaj na stopinji in pol. Vprašanje pa tudi je, ali bomo lahko z predlaganimi ukrepi, tudi če jih bomo ustrezno izvajali, dosegli ta cilj, kajti trenutne okoliščine so takšne, da bo temperatura planeta poskočila na več kot dve stopinji. Imamo tudi poročilo Združenih narodov, ki je bilo predstavljeno na konferenci v Parizu, ki izpostavlja podatke, ki pravijo, da bi morali takoj začeti izvajati učinkovite ukrepe. Od leta 1995, ko je potekala prva konferenca o podnebju, tako imenovana COP1, je več kot 90 odstotkov velikih katastrof bilo povzročenih zaradi poplav, suše, orkanov, zaradi vročinskih valov in drugih elementov, ki so vezani na ekstremne pojave. Več kot 606 tisoč oseb je zaradi tega umrlo. Že v letu 2016 in letu 2017 ugotavljamo, da stvari ne gredo na bolje. Vprašanje je, kaj lahko storimo v okviru kohezijske politike, zato da bi prispevali k doseganju ciljev kot Evropska unija bi se morali seveda ukvarjati z razogličenjem gospodarstva, več bi morali vlagati v obnovljive vire energije. Strinjamo se z kritičnimi pripombami vodi vlad in držav, ki so odločili, da se bodo odpovedali temu sporazumu, ampak kaj lahko stori Evropa? Ali Evropa res ni kriva za nič, glede na to, da financira z EFSI-jem tudi fosilna goriva? Kaj pa je z našimi morji, naprimer Jadransko-Jonsko morje, kjer prav tako plujejo neprimerna plovila potem? Kaj je z Evropsko komisijo, ki ne ukrepa zopr zastarelo? industrijo, tudi v Tarantu naprimer, to je industrija, ki povzroča veliko nesnaženje. Najprej moramo pogledati svojo vest in se vprašati, ali lahko dejansko kaj storimo in če ja, bi morali začeti pri sebi. Zakaj ne bi razmišljali o tem, kako bi lahko konkretno zmanjšali emisije? To bi bil ključni element pri ocenjevanju uspešnosti vsakega operativnega programa zakaj ne pripravimo naložbene strategije, ki bo dejansko dosledna s tistim, kar zahtevamo v kontekstu razogličenja gospodarstva. To je predvideno na dolgi rok v tem pariškem sporazumu. Razogličenje ne pomeni, da bomo odpravili premog v celoti, temveč, da ga bomo odpravili večino fosilnih goriv, vključno s plinom. Tudi podeželska območja bi morala spodbujati trajnostni razvoj več moramo vlagati v zeleno tehnologijo, električni prevoz, potem ambiciozne projekte razogličenja, da bomo končno nehali uporabljati fosilna goriva. Mislim, da bi morali te elemente izpostavljati tudi v pogajanjih o sporazumih po letu 2020 in ukrepati moramo, predne bo prepozno. Hvala. Ja, mislim, da res ne bi bilo lepo, če vam ne bi prisluhnili. Hvala. Direktoratu za podnebje in tudi za regionalne zadeve. Hvala, da ste tu. Direktorat regijo sedaj. Kolega, prosim. Direktorat za podnebje, prosim. Ja. Šlo bo za drug direktorat, mogoče za drugo osebo, ampak seveda je to ena institucija, to je Evropska komisija. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa kolegici Valini za to poročilo. Hvala za predstavitev osnotka resolucije. Sedaj pa v angliščini. Mislim, da tu lahko vidimo, da je veliko dobrega vodstva Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Kaj bomo počeli v naslednjih mesecih? Krepili bomo naša partnerstva, ustvarjali nova zavezništva. Evropska unija bo drug teden v Montrealu, skupaj s Kitajsko, Kanado in drugimi državami, prav zato, da bi krepila stališča o podnebnih spremembah. Kot smo že slišali, potrebujemo oblažitev in prilagajanje podnebnim spremembam na vseh ravneh pariški dogovor je priznal vlogo lokalnih organov in mest, zato da bi lahko zajezili emisije, da bi lahko storili več za to, da bi zmanjšali, da bi povečali odpornost, pa tudi zato, da bi spodbujali več sodelovanja. Vedno pa imamo dve plati medalje. Res je, mesta se sočajo s številnimi izzivi, to smo slišali tudi pri teh vročinskih valih, poplavah. Istočasno pa imamo tudi priložnosti za mesta in državljane. Sama vidim nekaj primerov iz teh eh, držav, kjer to že poslovno preučujejo o tem, kako blažiti in prilagajati ukrepe podnebnim spremem. Torej, mesta so tu bistvena, zato komisiji močno podpiramo mesta preko soglasja županov, pročeval, kaj to omenjala. In naj rečem, da imamo zdaj 7500 mest, ki so se pridružile temu dogovoru. 900 mest že ima strategije za prilagajanje. Nacionalni Iran ima vstaj 24 držav članic, ki že imajo nacionalne strategije prilagajanja. Torej, to so res dobri rezultati. Če vas zanimajo primeri iz tega dogovora župano, je vse na voljo na spletu, ampak uh, lahko pa tudi naši kolegi to posredujejo glede ukrepov v dogovoru župana vse temeli na zavezah. To bi skoraj da pomenovala, da so to lokalni prispevki. Vsako mesto samo odloča o tem, kaj bo počelo. Kolegica Valina je omenjala zaveze do leta 2030, ampak že do leta 2020 imamo kar nekaj lepih primerov. Župani so temu namenili 25 odstotkov in sedaj so že pri 23 odstotkih. Torej, mislim, da so že skoraj da presegli evropske cilje. Potem smo slišali tudi to, da moramo povezati evropski dogovor z dogovorom županov. Sedaj imamo veliko skupščino lokalnih organov, to je globalni dogovor županov, tako se imenuje, ampak to je naša vstopnica v okvir konvencije OZN-a ker se razpravlja tudi o podnebnih spremembah. V Bonu na kupu 23 bodo župani potrebovali podporo. Izmenjali si bodo najboljše prakse, skušali bodo povečati udeležbo. Leta 2018 bo UNF CCC olajšal dialog med nedržavnimi akteri, med regionalnimi organi. Res je, če želimo videti, kako kolektivni procesi prispevajo k izpolnjevanju in doseganju teh eh, temperaturnih ciljev. Tu bomo imeli tudi posebne osredotočanje na mesta v tem ločenem poročilu. Imeli bomo torej to ločno poročilo v mestih pri sedmem cenevalnem poročilu, nimamo pa še vseh datumov. In veste, da gre tu za globalno oceno glede leta 2024. Kaj je pa kratkoročno gledano bolj pomembno, to, da imamo lokalne ukrepe in da s tem podpiramo nacionalne blažitve in prilagajanje. Treba izvajati nacionalne prispevke. In vabim vse vas, ki prihajajo iz mest in regij in se še niste pridružili dogovoru župana, da to storite. Kajti to je res bistveno za izvajanje pariškega sporazuma. Potem smo slišali tudi to, da imamo to porazdelitev evropskih sredstev. Ja, se opravičujem, ker vas sedaj prekinjam, pa kar res že močno zamujamo. Prosim, če lahko res zelo nakratko zaključite. Ja, naj rečem, pri evropskih sredstvih že imamo velik delež za podporo mest, potem imamo tudi pomoč mestom z organizacijo zbiranja naložb. In naj zaključim. Veliko izzivo imamo danes pri podnebnih spremembah, imamo tudi ameriški kontekst. Mesta, regije, nedržavni akteri imajo torej v tem kontekstu zelo pomembno vlogo. In to je pomembno tudi zato, da bi povečali ambicije njihovih držav. In seveda imamo pred nami veliko izzivo ampak mislim, da se lahko soočamo s tem in zgodovina bo pokazala, da smo imeli prav. Hvala lepa. Torej, to je prva izmenjava mnen. Seveda bomo imeli novo predstavitev naše drage kolegice novembra. Razprava je bila zelo plodna, prisrčna hvala kolegici Valini zato zelo podrobno predstavitev, kajti mm, sedaj res lahko razumemo, da ne moremo doseči ciljev kopa 21, ne da bi tu močno vključili tudi mesta, kajti sama si omenjala številke in vse je jasno. Pak seveda moramo biti bolj ciljno usmerjeni vse naše osnutka zakondaje, da bi spolnevali te cele. Presrčna hvala s tem, bom zaključil ta sestanek. Prosim, so tiste, ki bodo prisotne s tam koordinatorjo, ne ostanejo. Drugi pa prosim, zapustite dvorano. Naj rečem, da bomo popolne imeli tudi dve izmenjave mnen, najprej z Evropskim računskim sodiščem, potem pa še z generalnim direktorjem iz rektorata z regionalne zdevite, gospod Lometro. Prepričan se nema, kolegi, veliko vprašanj za naše goste. Z velikim zanimanjem čakamo na te odgovore. Hvala, da ste tudi popovdne tu. Hvala vsem. Hvala lepa tudi komisiji za vse odgovore.